Liebe Drage kolegice in kolegi, mislim, da bi bilo treba začeti, čeprav dvorana še ni čisto polna, pa sem prepričala, da se bo to spremenilo danes do povdne. Pozdravljam vas prisrčno in se veselim vašega sodelovanja na plenarnem zasedanju med parlamentarne seje odboru Evropski kulturni dediščini Včeraj so potekale tri okrogle mize, kolikor so mi povedali, so bile zelo zanimive. No in danes se jih bomo ponovno ne samo tematsko dotaknili, temveč bodo tudi predsedajoči včerajšnjih eh, okroglih mis poročali o njihovem delu. Gre za kolege Silvijo Kosta, Mirčejo Diakonu in Sabino Farhajn. Na ta način bomo vsi predsedajoči, se seznanili s tem, eh, kaj je bil predmet razprave na drugih okroglih mizah. Za razliko od včeraj, in tega sem vesela, imamo danes poln režim tolmačenja v vseh uradnih jezikih Evropske unije veselim se tudi, da poteka današnje zasedanje pod pokroviteljstvom predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tojanja. To kaže, da Evropski parlament posveča veliko pozornost ne samo vsega, Evropskemu letu kulturne dediščine, temveč tudi sodelovanju in razpravi s predstavniki nacionalnih parlamentov. Žal je predsednik Tajani zaradi drugih obveznosti se mora v zadnjem trenutku opravičiti. Te dni se spominjamo stoletnice konca prve svetovne vojne in eh, to razmišljanje nas spominja na na zelo veliko pestrost evropske kulturne dediščine. In eh, danes bi želela nekaj spregovoriti o tem. Gospe in gospodje, dragi gostje, Evropa se nahaja pred velikim izzivom, morda največjim, s katerim smo se soočali v zadnjih desetletjih. Zlasti gre za naslednje probleme, gospodarska negotovost eh, zaradi težav v mednarodni trgovinski menjavi. Potem gre za konflikte, ki so posledica spreminjanja razmeri moči. Potem tretji dejavnik so migracije in četrti zlasti pogovor o današnjem in jutrišnjem dne dnevu Evropske unije. Glede na te izzive bi morda kdo lahko rekel, da kultura ni politična prioriteta in ni osrednji inštrument za boj proti tem izzivom. Ampak sama mislim, da je ravno tako. Kultura je najbolj učinkovito sredstvo, nam, za to, da nam ponudi ustrezne odgovore na vprašanje, kakšna je prihodnost Evrope. Na ta način se lahko zoprstavimo temeljni krizi našega kontinenta, ki postaja kriza identitete. In s tem v zvezi si zastavljam tri vprašanja. Kdo smo, odkot prihajamo in kam hočemo iti? Ta fundamentalna vprašanja so zelo pomembna tudi v okviru Evropskega leta kulturne dediščine 2018. Mislim, da kažejo na to, da se moramo skupaj potruditi Evropski parlament, države članice in Evropske komisije, da bi nove premisleke o naši prihodnosti resnično začeli tudi uresničevati. Leto kulturne dediščine ni samo zaradi svojega imena evropsko, temveč eh, zaradi ambicij, ki smo si jih v tem letu zastavili, zasluži ta predikat. Nekateri morda menijo, da je kultura nekaj, kar kaže na pristnost našega eh, skupnostnega načrta. In moto tega leta se mi zdi, da je zelo primeren. Our heritage where the past meets the future. Naša dediščina, kjer se preteklost srečuje s prihodnostjo. Današnji dogodek nam daje možnosti, da kot politiki in državljani razmislimo o mnogih aspektih eh, kulturne dediščine. Ampak Preko leta 2018 mora kultura in kulturna dediščina postati temeljni premislek v okviru evropskih politik. Gre za to, da se ne smemo zadovoljiti samo z gospodarskim evropskim projektom, ki naj bi nam pomagal premagati krizo zlasti identifikacije državljanov z Evropsko unijo. Tudi v preteklosti sem že rekla, Naprimer, ko sem decembra sodelovala na eh, otvoritveni slovesnosti v Milanu tega Evropskega leta kulturne dediščine, bi želela tudi danes povdariti, da ne gledam z nekim naivnim optimizmom na kulturo. Češ, da je kultura tista, ki lahko ozdravi vse probleme Evrope ali celo, celotnega sveta. Tako kot je vse človeškega človeško, je tudi kultura tista, ki je zelo ambivalentna. Lahko sprosti celo vrsto negativnih in pozitivnih energij. Lahko odpravlja meje ali pa jih postavlja. To slednje zlasti velja takrat, ko uporabljajo in zlorabljajo kulturo kot eh, sredstvo eh, šovinizma, ločevanja, blatenja ali nekaterih drugih eh, podobnih dejavnosti. Kultura je tista, ki nas eh, razlikuje, nikakor pa nas ne ločuje, temveč nas povezuje. Od eh, podeželja do države, od ene države članice do druge, od starih do novih, povezuje tudi našo preteklost s prihodnostjo. Boj za kulturo je torej pozitiven Zlasti pa, kot je rekel Karl Kraus, avstrijski eh, pisatelj, je primerna za to, da se borimo proti nekulturi. Seveda moramo ostati budni. Kulturna dediščina pomeni naš eh, napor, da ohranimo to našo dediščino ne samo za danes, temveč tudi za prihodnost, tako kot je to. Goethe v Faustu opisal. In sicer z besedami, to, kar podeduješ od svojega očeta, je treba prenesti naslednjim generacijam. Sama sem prepričana, da bo ta eh, budni duh eh, nas pripeljal do najboljšega, kar je v Evropi. Hvala za vašo pozornost. Wir kommen jetzt zu den Diskussionen. Sedaj pa se bomo lotili razprav oziroma dodatnih govorov. Glede na to, da je veliko govornikov predvidenih danes za ta dogodek, bi želela, da se zlasti posvetimo izmenjavi izkušenj med državami članicami. Zato bom, ker želim drugim dati besedo, končala. Ampak vseeno še nekaj o izkušenju časovnici današnjega sestanka. Strogo se morate držati časa za govor. Kolegice in kolegi iz Evropskega parlamentarnega odbora za kulturo vedo, da s nam biti zelo stroga pri tem, ko se bo iztekel vaš čas za govor, bom udarila s tem kladivcem mislim, da je treba biti tudi pošten in se držati tega časa, da ne bomo drugim oduzevali odzemali časa. Ob 12.30 bo namreč konec dopoldanskega zasedanja, kajti naši tolmači bodo do takrat si več kot zaslužili odmor. Seveda bom določala čas za govor glede na število odmor tistih, ki se boste prijavili k besedi. Ampak mislim, da dve minuti približno bo čas. Člani nacionalnih parlamentov, ki želijo govoriti, so zaprošeni, da formular, ki ste ga dobili, izpolnite in da tam naznačite v zvezi s katero okroglo mi so bi želeli govoriti. Na koncu vsake okrogle mize in na koncu povzetkov dela posameznih okroglih miz bomo imeli razpravo o tematiki, o kateri je tam tekla beseda. No, sedaj pa sem zelo vesela, da dajem besedo lahko predstavnici avstrijskega predsedstva svetu in sicer ko uh, eh, ambasadorki Confind. Gospod, potem pa bodo predsedojoči posameznih okroglih mi izdobili besedo. Najprej pa gospa veleposlanica, dobrodošli tu. Hvala, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in eh, nacionalnih parlamentov. Najlepša hvala za to, da ste mi dali možnost, da tukaj spregovorim o težiščih eh, avstrijskega predsedovanja v zvezi z Evropskim letom kulturne dediščine. To leto je eno od najbolj pomembnih težišč našega predsedovanja letos. Seveda pa se istočasno zavedamo, da je Evropski parlament tisti, ki ima veliko zaslug pri pripravi in izvajanju pomembnih kulturnih pobud. Ta naš, eh, to naše sodelovanje z Evropskim parlamentom, avstrijsko predsedstvo zelo ceni. Vendar ne gre samo za kulturno dediščino, gre tudi za družbeno in gospodarsko dimenzijo te dediščine, ki jo treba tudi upoštevati. In eh, kulturna dediščina vpliva na oblikovanje naše prihodnosti, izboljšuje eh, okolje, v katerem delujemo kot ljudje in eh, našo povezanost. Cela vrsta projektov v okviru tega leta je pravzaprav služila temu namenu. Oblikovanje zavesti o, in ozaveščanje o tem, kako pomembna je kulturna dediščina, je nekaj, kar nas bogoti, bogati. In s stališča zgodovinskega razumevanja lahko tako trenutno, kot tudi prihodnjo eh, dediščino bolj natančno ocenjujemo glede na ustvarjanje dodane vrednosti. V tem letu smo tu zlasti mlade spomnili na pomen te teme. V Avstriji imamo poseben portal, ki ne nehno obvešča uporabnike o že načrtovanih in izvedenih eh, dejavnostih, kot tudi o projektih, ki so del tega leta. Gre za projekte, pa tudi za pobude, ki jih še sprejemamo. Trenutno imamo 186 projektov, ki potekajo. V času avstrijskega predsedovanja pa smo organizirali tudi posamezne eh, dneve, ki so posvečeni posameznim tematikam. Recimo konferenca o eh, kakovosti kulture, ki je potekala od 13. do 15. septembra na Dunaju. To je konferenca, ki se je posvečala vprašanju, kako lahko eh, kakovostna gradbena kultura pomaga kulturi, krepitvi naših vrednot, tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Želela pa bi omeniti še nekaj, kar bo potekalo na Dunaju. Zaključna eh, konferenca Evropskega leta eh, kulturne dediščine bo potekala na Dunaju 6. in 7. decembra. 6. decembra bomo imeli tako imano walking konferenco, gre za konferenco, ki bo uh, predstavljala evropske projekte. In eh, gre za konferenco, na kateri bodo udeleženci, okoli 600 jih pričakujemo, se sprehajali po Dunaju. Drugega, drugega dne, 7. decembra, pa bomo imeli <clears throat> tudi podelitev European Cultural Twinning Award za nacionalne projekte ki so jih eh, izvali po šolah v Evropski uniji. To bomo naredili v sodelovanju komisarja Navračiča in našega ministra za kulturo. Komisar Navračič bo ob tej priložnosti predstavil nov akcijski načrt za kulturno dediščino. Gre za predvsem eh, trajnostni vidik eh, dediščine, za recimo trajnostni turizem, za participativno eh, delo na področju varovanja eh, dediščine in najboljše prakse in eh, zelo dobri izgledni projekti bodo takrat predstavljeni. Na ta način bomo dosegli cilj tega evropskega leta, ki je, da se ne omejimo samo na teme povezane s kulturo. Na ta način bomo v tem letu zastavili celo vrsto pozitivnih eh, ukrepov, ki bodo veljali tudi za prihodnost. Ena od petih prioritet tega akcijskega načrta bo nekaj, kar smo do sedaj že uspešno uresničevali. V času avstrijskega predsedovanja se pojavlja tudi pomembna naloga ustvariti možnosti ali okvir za prihodnje sodelovanje med državami članicami v Evropski uniji na področju kulture. 27. novembra bodo ministri pristojni za kulturo sprejeli ustrezne sklepe. Kaj je tukaj novega? Osredotočali se bodo na izbrane prioritete, na konkretne rezultate, na monitoring napredka, na potrebno fleksibilnost in na to, kako morajo države članice bolj odgovorno izvajati akcijski načrt. Poleg akcijskega načrta, načrta Evropske komisije pa smo se že dogovorili za več okrepov, ki zlasti so osredotočeni na sodelovanje med državami, članicami in strateške izzive. Naprimer, večje sodelovanje med skupinami ekspertov na področju kulture, potem delavnica o alternativnih možnostih financiranja varovanja kulturne dediščine, potem posebna eh, delavnica o eh, novih metodah restauriranja kulturne dediščine, in eh, nekatere druge zadeve, ki, nam, ki izhajajo iz konvencije iz Farosa. Še en pomemben vidik v tem predlogu komisije je kreativna Evropa. Maja letos je komisija predstavila to pobudo in o tem programu sedaj potekajo pogajanja ta pogajanja so bila in ostajajo tudi ena od prednostnih nalog avstrijskega predsedovanja. Tukaj želimo narediti velik napredek in zato bomo predstavili v svetu ustrezno poročilo. Istočasno se pogajamo o tem dosjeju z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala vsem predstavnikom Evropskega parlamenta, ki so sodelovali v teh pogajanjih. Lepo pa je, da ste konec oktobra v zvezi z tem akcijskim načrtom sprejeli svoje poročilo. V prihodnosti moramo delovati tako, da bo dobila cela vrsta projektov v državah članicah finančno podporo iz proračuna Evropske unije. Razpisi so sedaj tudi že v pripravi, ko gre za ozaveščanje v zvezi z skupno evropsko zgodovino in vrednotami. Kulturna dediščina pa ne pomeni samo iskanje novih tehnologij in inovacij. 8. in 9. oktobra je bila na Dunaju konferenca Challenging the Content in tako naprej je bil naziv te konference. Več kot 60 strokovnjakov se je sestalo na tej konferenci in razpravljali so predvsem o tem, kateri mediji in vsebine so najbolj pomembni za Evropo, glede na izzive, pred katerimi stojimo. Zastavili so si vprašanje, kako lahko domači in evropski eh, producenti, ustvarjalci izkoristijo celo vrsto možnosti, ki jih ponuja digitalizacija umetniških del in kako lahko ostanejo konkurenčni. Digitalno gospodarstvo seveda s svojimi storitvami ustvarja nove možnosti za razširjanje vsebine, ampak pomembno je, da te gospodarske in kulturne potencijale tudi izkoristimo. Istočasno je treba tudi se pogovoriti o transparentnosti, pluralizmu medijev in kulturni pestrosti in tudi o tem, kako lahko vse to upravljamo, vodimo. Ta konferenca je pokazala, da glede na dramatične spremembe na področju informacijskih medijev je treba si postaviti neka nova vprašanja, recimo kako ukrepiti konkurenčnost medijev, katere so ovire za ustrezno delovanje medijev. Tudi možnosti sodelovanja med javnimi in zasebnimi mediji ter skupni marketing ter ustvarjanje platform za osebine. Na sestanku na tej konferenci so se dogovorili, da je resnično treba osebine bolj pestro zastaviti. Tudi izven evropske platforme so dejavne v Evropski uniji in treba zagotoviti, da spoštujejo temeljne vrednote Evropske unije. Zlasti pa našo zakonodajo. Še nekaj o tem, kaj je Evropsko leto kulturne dediščine pomenilo v Bruslju. V okviru programa je avstrijsko predsedstvo tudi v Bruslju izvajalo določene dejavnosti. Predstavili smo se kot dežela kulture in eh, zgodovine, prikazali smo, kako pretekli, sedanji in prihodni premisleki lahko pomenijo novo prihodnost eh, Evropske unije. V Bozarju smo našli tukaj zelo pomembnega partnerja. Upam, da sem vam preda, predstavila nek kratek pregled eh, dejavnosti avstrijskega predsedstva v okviru Evropskega leta kulturne dediščine. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospa veleposlanica. <clears throat> Sedaj bomo dali besedo Evropski komisiji. Gospa Kristofido ima besedo. Tudi vi imate največ deset minut na voljo. Lepo, da ste prišli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, draga Petra. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, kolegi, Veliko čast mi je, da sem danes tukaj. Um, vem, da vas je veliko moralo prepotovati dolge razdalje, da ste prišli in zato se vam zahvaljujem. V današnjih razpravah boste lahko razpravljali o treh temah, ki so zelo pomembne v kontekstu evropske kulturne dediščine. Kulturna identiteta, um, restauriranje in ohranjene kulturne dediščine in pa tudi kulturna dediščina in izobraževanje. Uh, Preden bomo začeli s temi razpravami, bi rada povedala, kaj smo skupaj dosegli v letošnjem letu. Letošnje Evropsko leto je bilo zelo uspešno. Organizirali smo več kot 11 tisoč dogodkov, zato da bi pozdravili našo kulturno dediščino in dosegli 6 milijonov ljudi. Brez podpore in ustrajnosti Evropskega parlamenta ne bi dobili Evropskega leta kulturne dediščine, zato bi se vam rada osebno tukaj zahvalila. Rada bi se zahvalila tudi državam članica, zato da so pozdravile našo pobudo in da so osveščale javnost o tem, kaj pomeni biti evropejec. Komisar Navračič, bo povedal kaj več o podrobnostih, vendar pa je bilo delo uspešno le s podporo in strastjo evropskih državljanov, ki se zauzemajo za kulturno dediščino. Kulturne organizacije, muzeji, šole in regije in mesta so sodelovali pri tem. Veliko vas je tukaj. Najlepša hvala za vse, kar ste storili, za to, da smo navdihnili to Evropsko leto življenjem. Dejavnosti so potekale na decentraliziran način, sodelovali smo tesno z državami članicami, devetimi partnerskimi državami in eh, tudi s kulturnimi organizacijami, organizacije za kulturno dediščino. Rada bi se zahvalila odboru eh, zainteresirani strani, da so omogočili vsem v Evropi, da so preučili povezave med kulturo in identiteto. S tem pridemo na prvo temo. Kultura in identiteta identiteta oziroma povezava med kulturo in identiteto. To je bilo v srčju letošnje dejavnosti. Kako lahko mi kot posamezniki lahko izražamo svojo kulturo? To je odraz naše identitete, mar ni tako? Glasba, umetnost, ples, književnost, običaji, tradicije, vse to, opredelujejo to, kar smo. Zato je letošnje leto priložnost, eh, da preučimo, kaj smo kot Evropejci v 21. stoletju, ampak da preučimo tudi pretekle kulturne sile, ki so izoblikovale našo istovetnost v stoletjih v teh eh, dejavnostih je sodelovalo veliko ljudi in premišljalo o tem, kaj smo storili za podporo. Podvojili smo financiranje za dneve kulturne dediščine, to je skupna pobuda Evropske komisije in sveta. S tem smo podprli veliko različnih prostorov in posebnih dogodkov. 30 milijonov ljudi je sodelovalo v letošnjem Evropskem letu. To je res ogromno. 30 milijonov ljudi je doživelo skupno izkušnjo doživljanja kulture in ponovnega povezovanja z lokalnimi in evropskimi identitetami. Na portugalskem je delitev spomina del državljanstva in demokracije in to je bil leitmotiv današnjega leta. Ta visoka raven udeležbe je bila občutna v Bolgariji in Luksemburgu, kjer so ti prostori podvojili število obiskovalcev. Švedskem eh, se je število dogodkov eh, povečalo z 80 na 250 v letošnjem letu. S tem smo želeli izoblikovati eh, boljši in bolj strpen svet in ravno to želimo doseči v letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine. Dnevi evropske dediščine so res pomembni, vendar pa ne smemo pozabiti na stotine dogodkov, ki so potekali v letošnjem letu. Posamezniki, družine in skupnosti so lahko doživele vse to in v tem procesu lahko sami tolmačili svojo lastno identiteto. Rada bi tukaj omenila tudi berlinski poziv Evropa Nostra, ki je zelo pomembna za vse tiste, ki se okvarjajo s kulturno dediščino. Vem, da nam bo Nješka kaj več povedala o tem. Glede na to, ko preučujemo povezavo med kulturo in identiteto, je res izredno pomembno, da ohranimo in eh, restauriramo ostanke kulturne dedičine. S tem pridemo na drugo tematsko razpravo, kjer bo sodelovala Susan Kol, ki je predsednica Evropskega združenja za konzervacijo in restauriranje. Opravili so odlično delo v evropskih dneh konzervacije, ki so potekali okrog 14. oktober. Če je kulturna dediščina tako bistvenega pomena za našo identiteto in za našo bit, moramo storiti vse za to, da jo ohranimo ohranjanje tega dolgoročno je prenašanje veščine in znanj na prihodne generacije. Konzervacija, restauriranje naše dediščine ohranja in ščiti našo kulturno tkivo v svetu, istočasno pa ohranja in ščiti materialno integriteto. V zadnjih letih smo to veliko podarjali. Naj vam dam primer. Skupina strokovnjakov, ki jo koordinira Eh, nacionalna skupina za konzervacijo um, kulturnih eh, krajev s sponsorstvom komisijo, so predstavili v Benetkah eh, vse te teme povezane s kulturno dediščino. Leta 2019 bo komisija podala ta načela za javno posvetovanje, zato da bomo lahko usmerili prihodnje razprave glede uporabe finančnih sredstev v tem smislu. Ohranjanje naše kulturne dediščine pomeni sodelovanje s skupnostmi, ki živijo z dediščino. Ena takšnih pobud je pot kulturne dediščine, ki smo jo uvedli leta 2008, ki je sestavljena z različnimi dogodki, ki jo financirajo države članice in Evropska komisija. Ta pot poudarja dogodke, ki jih organizirajo evropske delegacije in nacionalni inštituti v tesnem sodelovanju z lokalno civilno družbo. S tem posravljamo, ko proslavljamo kulturno dediščino v vseh oblikah. Ta pobuda kaže na obvezo Evropske unije v Zahodnem Balkanu glede integritete v Evropsko unijo znotraj strategije za Zahodni Balkan, ki jo je komisija predstavila februarja letos. Kulturna dediščina predstavlja tudi velike priložnosti za delovna mesta v turizmu, za lokalno skupnost. Vendar ponom zagotoviti, da je turizem trajnostnega nače, eh, značaja Pomislite samo na Dubrovnik, na Benetke, na Barcelono, kjer lokalno prebivalstvo protestira zaradi prekomernega števila turistov eh, in zaradi pomankanja stanovanj. Letos se želimo osredotočiti na spodbujanje trajnostnega turizma. V tem kontekstu pozdravljam deklaracijo iz Barcelone, kjer govorimo, da želimo ustvariti boljše kraje za življenje in lepše kraje za življenje um, obiskovanje. To pomeni, da moramo spodbujati trajnostni turizem za to, da dosežemo odgovorno ravnovesje med kulturno dediščino, med eh, popraševanjem turističnega sektorja in potrebami lokalnega prebivalstva. Zato imamo število projektov, ki vzpostavljajo vezo med kulturno dediščino in eh, lokalno skupnosti. Sem zelo hitra zato, ker se bojim Petrinega kladivca, se opravičujem, tolmačem imamo ekosisteme in storitve Nature 2000, imamo eh, področja, ki so zaščitena in to je, imajo velik potencial za okrepitev takšnih povezav. Imamo kraške jame blizu mađarske meje na Slovaškem, kjer želimo razviti ekoturizem s tem, da želimo ohraniti jame in tudi naravo okrog teh jam. Opredelili smo področja z divjimi živimi vrstami, eh, področja, kjer eh, se lahko ljudje premikajo po točno določenih poteh in druga področja, kjer lahko se gibajo prosto. Torej, želimo opredeliti različne ravni trajnostnega turizma. Zaradi eh, geografskih eh, in naravnih katastrof lahko prije do poškodb v kulturni dediščini. Nove tehnologije pa predstavljajo nove možnosti za ohranjanje in konzervacijo naših. Eh, naše kulturne dediščine. Obzorje 2020 eh, je vložilo 66 milijonov evrov v projekte za izboljšanje načina ohranjanja, konzervacije in restauriranja kulturne dediščine. Komisija je naprimer financirala projekte za raziskave in razvoj, za razvijanje novih rešitev, za upravljanje stveganji in izboljšanje odpornosti zgodovinskih kraj v primeru naravnih nesreč. Naša služba znanosti skupnega raziskovalnega centra vodi razvoj tehnologije za, za oceno škode na kulturni dediščini in glede tega, kako bi lahko obnovili te kraje. Imajo mobilne skenerje, s katerimi lahko izdelamo eh, zemljevide v 3D, zato da izboljšamo naše možnosti za ohranjanje in za konzervacijo. To so že um, uporabili v baziliki v Noši v Italiji, ki je bila zelo prizadeta zaradi potresa. Naj se dotaknem zadnje teme. Evropsko leto kulturne dediščine ne bi imelo nobenega smisla, če se ne bi osredotočili na izobraževanje in ozveščanje o kulturni dediščini med mladimi. Bistveno je vprašanje, kako smo se povezali z mladimi kako smo pritegnili in spodbudili njihovo domišljijo. Oni bodo prihodni varuhi kulturne dediščine. Glede na to, da odgovora še ne poznamo, bi rada omenila naše sodelovanje z državami članicami na regionalni in lokalni ravni, zato da bi spodbudili te navdihe. Želimo izobraževati učitelje, da govorijo o tem v učilnicah. Um, Uporabili smo e-twinning, izdelali računalniške igrice, izobražujemo na spletu zato, da bi osveščali glede kulturne dediščine. Izdali smo tudi knjigo, v kateri razlagamo načine, kako lahko predstavijo kulturno dediščino v učilnicah. Učitelji in učenci na najbolj ustvarjalen način razmišljajo o teh temah, s tem, da se izražuje, izra, izražajo umetniško, organizirajo razstave, izmenjujejo izkušnje z drugimi učenci po Evropi o tem, kaj pomeni Evropa in zakaj eh, se lahko počutimo evropejce. Imamo nekaj tisoč učiteljev, ki sodelujejo v tem programu. Imamo tudi evropski, evropsko solidarnostno enoto, kjer ljudje, eh, mladi ljudje po Evropi delajo kot prostovoljci in ohranjajo kulturno dediščino. Imamo tudi Erasmus kjer vzpostavljamo strateška partnerstva tudi na tem področju. Že zaključujem. Komisar Navračič bo razložil, kakšne so njegove, njegovi načrti za ohranjanje dediščine in kakšen bo proračun za ustvarjalno Evropo. Verjamem, da boste tudi njegove izjave poslušali z velikim zanimanjem. Najlepša hvala Petra za potrpljenje. Najlepša hvala Temis za to poglobljeno izjavo in uvod in pregled o različnih dogodkih, programih povezanih s kulturno dediščino. Najlepša hvala za pregled o velikopoteznem programu avstrijskega predsedstva na področju kulturne dediščine. Veselim se že, da bomo lahko sodelovali na Dunaju konec decembra na tem zaključnem dogodku. Sedaj gremo na prvo tematsko razpravo na temo kultura in identiteta. Včeraj smo že imeli delavnico na to temo, ki jo je vodila Silvija Kosta. Sedaj pa vam damo besedo, da nam poročate na kratko o izidih te delavnice. Silvija, najlepša hvala. Eh, gospa predsedojoča, najlepša hvala tudi predsedstvu za eh, bes, prijazne besede in tudi gospe Kristofidu želim jim veliko uspeha. Eh, rada bi se zahvalila vsem odeležencem v prvem eh, sklopu razprave. Sodelovali so naši poslanci, nacionalni poslanci in tudi sekretarjat in tudi generalni direktorat komisije. Govorili smo o kulturi in o identiteti. In ugotovili, da ni nobenih tren med evropsko identiteto in med kulturno raznolikostjo in da vse kulture lahko sobivajo v Evropi. Glede na to, da imamo več eh, vrstno naravo identitete. Identiteto je treba zgraditi na podlagi lastne kompleksnosti. Evropejci morajo skupaj oblikovati svojo skupno zgodovino, ki vključuje različne identitete. Lahko zgradimo raznovrstno Evropo na lokalni, regionalni in evropski ravni. Je to izredno pomembno. Istočasno smo govorili o skupini zgodovinarjev na Balkanu, ki skupaj oblikujejo zelo zapleteno zgodovino na tem delu Evrope. Pomembno je tudi, da izvajamo programe v evropskih šolah. To je zelo pomembno zato, da združujemo našo preteklost z našo prihodnostjo letošnje pobude so služile za to, da smo ustvarili in obli, izoblikovali skupnost, kot je berlinski poziv in dogodki v Milano, kjer smo govorili o skupni dediščini za to, da bi lahko delovali v okviru konvencije iz FARA. Pozivam tudi države članice, da jo ratificirajo, ki tega še niso storile. Evropa je spoznala konflikte, vendar pa tudi mir. In zato moramo to uporabiti, zato da prevlada evropska identiteta. Zelo pomembno je, da skupaj oblikujemo identiteto. Morajo ne samo razumeti, ampak tudi občutiti. Letošnje leto je bilo leto odzivov in odgovorov, tako kot ste dejali, vendar pa je bilo to leto tudi leto vprašanj. Leto za gradnjo mostov med različnimi regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi identitetami. In zato moramo spodbuditi civilno kulturno dediščino, tudi versko kulturno dediščino, ki skupaj gradita našo evropsko bit. vse to dotikljivi in nedotikljivi deli identitete so ravno tako pomembni. Nekateri govorniki so omenjali dvom glede koncepta evropske identitete. Veliko krat to namreč zlorabljajo za nepravilne namene, za nacionalistične. Mi moramo tukaj podariti, da gre predvsem za evropske vrednote. Gre za skupno kulturo, ki si jo delijo filozofi, umetniki kar kaže na to, da obstaja evropska pripadnost. Letošnje leto je leto, ki bo spodbudilo razprave in izvajanje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Čisto na kratko, da zaključim, dejavnosti Evropske unije so pokazale da potrebujemo upravljanje na različnih ravneh in tudi horizontalno. To je zelo pomembno. Nov akcijski načrt mora to upoštevati in tudi povdariti. Pri identiteti gre za proces, ne za cilj. Izobraževanje glede kulturne je ravno tako zelo pomembno, zato da lahko oblikujemo skupno identiteto. In kot je povedal leta, litvanski kolega, je ravno tako zelo pomembno, da okrepimo vse trud glede tega, še posebej v državah, kandidatkah, ki so doživele tudi oborožene spore. Da zaključim. Evropsko leto kulturne dediščine je bilo zelo kratko, vendar pa je bilo vseeno bilo pomembno. Najlepša hvala. Najlepša hvala za pregled včerajšnje razprave. Sedaj bi rada pozdravila govornike v tematski razpravi kultura in identitete. Prva je Sneška Kvedlik Mihajlović iz Evrope Nostre. Pet minut eh, s tem, da vas upozorim, da ni nona, da jih izkoristite do konca. Honorable members, Spoštovane poslanke in poslanci, prijatelji in prijateljice, veliko čast mi je, da tukaj govorim v imenu civilne družbe na tem pomembnem srečanju, ki združuje poslance iz evropskega in nacionalnih parlamentov, da razpravljajo o Evropskem letu kulturne dediščine. Zakaj je to leto tako? zgodovinskega pomena. Ne samo zato, ker je to edino tematsko leto v času Junkerjevega predsedovanja, vendar pa je to prva pobuda z pristopa bottom-up, združuje deležnike z nacionalne in evropske ravni. Evropski parlament je podprl to idejo in prepričal predsednika Junkerja, da si ta ideja zasluži podporo. Gospe in gospodje, ko praznujemo stoletnico prve svetovne vojne, ne smemo pozabiti, da je Evropa predvsem mirovni projekt. Ko se spominjamo 70. obletnice univerzalne deklaracije človekovih pravic, se moramo spomniti, da je Evropa vedno bila projekt, ki jo predvsem uh, gonijo vrednote. Evropski projekt pa je tudi kulturni projekt, ki se sooča s tako veliko izzivi, z grožnjami za naše bistvene vrednote. Zato moramo danes spremeniti diskurs in spremeniti način govora, ko govorimo o Evropi. Evropa ima zelo bogato kulturno dediščino um, dotakljivo in nedotekljivo. Imamo skupno zgodovino, skupen spomin, skupno identiteto. Živimo v veliki družini, ki je sobivala v stoletjih in si delila filozofe, znanstvenike, umetnike, vendar pa tudi navadne ljudi in skupnosti. Če želimo napredovati z evropskim projektom, moramo spodbujati pripadnost evropski družini in eh, tudi idejo o skupni kulturni identiteti. Tako kot smo slišali od Silvije Koste, ima ta kulturna identiteta veliko različnih ravni, ki ne tekmujejo med seboj, ampak se dopolnjujejo. Vse to temelji na naši skupni kulturni dediščini. Vsak zgodovinski spomin, vsak zgodovinski kraj, Eh, govori evropsko zgodovino, ne samo lokalno in nacionalno. Vsi smo lahko ponosni na lokalne, regionalne in nacionalne identitete, istočasno pa smo lahko ponosni tudi na to, da smo evropejci. In to je ključno politično sporočilo letič, letošnjega leta. Silvija Kosta je vodila zelo pomembno delavnico v kraju simbolnega pomena v Evropski hiši zgodovine. Moramo spodbujati veliko različnih načinov evropskega izobraževanja, še posebej pa izobraževati učitelje zgodovine v Evropi. Če ne bomo na pravi način učili zgodovine v Evropi, bomo imeli prihodne generacije, ki ne bodo razumele evropske dediščine v širšem evropskem kontekstu moramo podpreti učenje zgodovine, poučevanje zgodovine in tudi večvrstni pristop. Evropski mladi bodo tako bolj opremljeni za to, da bodo postali odgovorni državljani, da bodo eh, nasprotovali populistom in skrajnežem in da bodo dobro poznali zgodovinska dejstva. Evropsko leto predstavlja zlato priložnost za to, da priznamo več različnih prednosti za našo družbo, za gospodarstvo, za okolje, naše skupne identitete. Vendar pa moramo priznati tudi veliko grožen, ki grozijo naši dediščini moramo okrepiti pretekla zavezništva in tudi ustvariti nova. Zato moramo tudi spodbujati kulturno dediščino v vseh evropskih politikah. Leta 2018 smo dosegli veliko, vendar pa lahko dosežemo še veliko več v naslednjih letih. Naj zaključim s tem, da omenim e, berlinski poziv za ukrepanje na zadnjem vrhu, kjer, ki smo ga skupaj organizirali z Nemškim odborom za kulturno dediščino v tem pozivu pravimo, da je skrajni čas, da okrepamo. Ta dokument poziva k velikopoteznemu akcijskemu načrtu na evropski ravni za kulturno dediščino. Zelo smo zadovoljni, da boste čez tri tedne, komisar Navratič, to predstavili na Dunaju. Sedaj smo dosegli 2018 podpisov vključno z vami, Silvija Kosta in tudi drugimi evropskimi poslanci. Prosim, da ga podpišete in da ga pošljete svojim mrežam, nacionalnim parlamentom in tako dalje. Kot je moj kolega Koh dejal eh, včeraj, je tri mesece premalo za tako bistveno področje. Sedaj imamo skupno odgovornost, vi, politični voditelji, odločevalci in mi, eh, deležniki, moramo izrabiti ta zagon uporabiti našo moč in našo silo za skupno kulturno dediščino, da, da jo osmislimo in da celotni evropski projekt potisnemo v pravo smer. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Sneška. Sedaj pa ima besedo gospa Margarida Manuk, ki je poslanka v portugalskem parlamentu. Pet minut, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Pozdravljam vse člane um, v tem panelu, pozdravljam kolege in tudi tolmače in vse udeležence. Naša Evropa je združeni v raznolikosti in ta moto govori o tem, kako so se evropejci združili, zato da lahko dosežejo mir in blaginjo, ne da bi pozabili na kulturno bogatstvo, na tradicije in na jezike, ki, jih, ki sobivajo na tem kontinentu. Združenje lahko dosežemo z raznolikostjo. Raznolikost omogoča gradnjo močnejše unije in to je izziv pluralizma različnih jezikov, kultur in tradicij. Simbiotsko sobivanje kulture in jezika je zelo dobro poznana stvar. Pomembno je tudi, kako zelo pomembno je, da gradimo identitet identitete in uh, tudi proces uh, ponosa na identiteto preko našega eh, diskurza. Preko jezika se oblikujejo tudi identitete. V Evropi je 24 uradnih jezikov, več kot 60 regionalnih jezikov. To je veliko bogatstvo v današnjem sistemu, v sistemu, kjer želimo oblikovati vrednote prihodnosti. V Evropi, kjer imamo identiteto, ki temelji na jezikovni raznovrstnosti, potrebimo politiko multilingvizma, ki mora temeljiti na dveh področjih. To je zaščita jezikovne raznolikosti in spodbujanja novih tujih jezikov. Mislim, da si ne moremo zamišljati monolingvističnega prihodn mon monolingvistične prihodnosti, ravno tako kot vemo, da bomo imeli gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju. Um, bogata je tista država, kjer imamo več različnih vidikov, več različnih jezikov. In vsak jezik predstavlja bogatstvo samo po sebi in omogoča izražanje določene kulture in celotne dediščine na svoj vrsten način. Zato je jezikovna raznoliko zelo pomembna za raznoliko znanje in zato spodbuja prevajanje kot ustvarjanje vrednote. Moramo omogočiti sobivanje manjšinskih regionalnih jezikov, še posebej jezikov, kot je portugalščina, ki so evropski jezik in tudi svetovni jezik. V eh, Na portugalskem, portugalsko govori 10 milijonov ljudi, po svetu pa 250 milijonov, na južnem kontinentu, kontinentu je portugalščina eh, najbolj pogost jezik, šesta najbolj, šesti najbolj govorjen jezik na svetu in tudi drugi na družbenih omrežjih. Torej, portugalščina ima potencial, da odpre Evropo za druge celine. Imamo kulturo, ki živi danes ki, ga, ki jo občutimo sedaj, namesto da na njo gledamo kot nekaj oddaljenega. Politika v Evropi mora biti povezana z raznoliko jezikovno politiko v Evropi. Poleg tega je treba spodbujati učenje tujih jezikov v Evropi, ima zelo plemeni cilj in to je, da naj bi vsak evropejec poleg materinščine govoril še dva tuje jezika. Zato, da lahko dosežemo ta cilj, je, da uvedemo poučevanje dveh tujih jezikov v šolah od majhnih, eh, majhnih učencev naprej. Torej, potrebujemo tudi eh, spodbujanje družbenega in gospodarskega vključevanja, kot tudi demokratičnega in državljanskega vključevanja. 80 odstotkov manjšinskih evropskih jezikov je ogroženih, zato potrebujemo izobraževanje, ki bo vključevalo te jezike, kajti takšno izobraževanje bo spodbujalo Evropo. Fernando Pessoa iz 20. stoletja, portugalski pesnik, Dominik je govoril več jezikov, govoril je špansko, nemško, angliško, latinsko in grško in v svojem delu je govoril o tem, da je njegova domovina portugalski jezik. Eduardo Lorenzo, filozof, je dejal, jezik ne pripada nikomor vendar mi niš, nismo nihče, če nimamo jezika, ki bi bil naš. V Evropi ne bomo imeli kulturne dediščine, ne bomo pripadali identiteti, ravno tako ne bomo nihče, če ne bomo sprejeli več jezik, jezikov. Pozdraviti moramo evropske jezike in Evropsko leto kulturne dediščine. Najlepša hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, draga kolegica. Najlepša hvala, da ste podarili, kako zelo pomembni so jeziki za evropsko identiteto. Sedaj obravnavamo predlog komisije in sporočilo komisije, ki govori o tem, da moramo uvesti zgodnje poučevanje tujih jezikov v šolah. Upam, da bodo države članice to pobudo podprle. Sedaj imamo naslednjega govornika, to je gospa Kamelija Gravila iz eh, romunskega parlamenta. Je tu? Hvala lepa, predsednice. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci v Evropskem in pa nacionalnih parlamentih. Naj predstavim nekaj svojih razmišljanj o kulturi, izbraževanju, medkulturnem pristopu in podobno. Kajti sedaj smo ob koncu pomembnega simbolnega leta. Veliko ukrepov smo sprejeli v tem letu tudi pedagoški in filozofski vidik je bil zelo pomemben. Kot prvo, kultura je del vseh nas, smo del določnega sveta, zgodovine, geografije, imamo določene vrednote ter pa eh, smo bili udeleženi v izobraževanju na različne načine. Naj na prosojnici predstavim, kaj želim povedati jeziki, umetnost, eh, duhovne vrednote, vse to opredeljuje naš globoki jaz in pa to spiritualno matrico, ki vsi pripadamo. V mednarodni skupnosti ne moremo živeti samo v monokulturnem svetu, moramo izobraževati predvsem mlade glede razlik med kulturami in med ljudmi, tako da se mladi čim prej prilagodijo na ta novi svet. In enako velja tudi za odrasle. Tukaj je morda stvar nekoliko težja, ker ti imajo že nekatero trjena predpričanja in zato govorimo včasih o zelo tradicionalnih konzervativnih družbah. Pa še eno tveganje se pojavlja. Antropologi to menujo transkulturno neravnotežje ali neravnovesje, ker ti živiš med dvima kulturama ali pa med več kulturami, imaš eh, svoje predpostavke, vrednote, ideje in želiš, da drugi to potem potrdijo oziroma se s tem postovetijo. Po drugi strani pa sveda želimo občutljivost za vrednote drugih in pa sprejemanje tudi iz strani drugih. Edina ideološka možnost v demokratični družbi je to, da preko medkulturnega pristopa izbražujemo eden drugega. Kot prvo imamo nacionalno kulturno identiteto. To je lahko naša osebna ali pa lokalna identiteta ali pa nacionalna identiteta. To je eno. Prav tako bomo biti tudi odprti do mednarodne raznolikosti ter pa medsebojnega razumevanja. Kako to doseči? Preko projektov, izmenjav, izobraževanja, znanja in podobno. No, in sedaj lahko gremo naprej. Po prosovnicah treba misliti tudi o formalnih in pa neformalnih eh, vrednotih izvrševanja. Ne gre samo za šolski program, mi kot učitelji se pogosto preveč osredotočimo na nacionalne preizkuste in pa šolske programe. Včasih pozabimo na to, da je treba tudi izblikovati osebnosti ljudi, državljanov ter pa učencev, tako da bodo živeli v zelo raznoliki družbi. In še nekaj moramo vedeti. Naši študenti um, potrebujejo sočutje, empatijo in pa odprto za raznolikost če smo iskreni, potem lahko razmislimo o tem, kako naši nacionalni izobraževalni sistemi pripravijo študente na to, da se srečujejo z drugimi, eh, z drugimi ljudmi in pa z avtoriteto, naprimer, kako se med seboj nasprejmati. No, odgovori so raznoliki po državah, prav zato potrebujemo odprto se pa sočutje, strpnost. In eh, če pogledamo to z filozofskega ali pa antropološkega vidika, lahko rečemo, da v postmoderni družbi pomeni, da živimo v globalni vasi in naša odgovornost eh, učiteljev in pa politikov je, da pridemo do medsebojne povezanosti med vsemi temi raznolikimi dejavniki. To lahko dosegamo preko književnosti ali pa preko realnega sveta. Veliko je teh tem za razpravo, to vidite tukaj. No, sedaj bi pa še nekaj rada podarila združevanje strokovno znanje, medkulturno znanje, razprave, projekti, izmenjave, partnerstva, filozofski pristop, vse to so možnosti, kako mladi um, in podrasti medsebojno izboljšajo razumevanje. In še nekaj, preko jezika, književnosti, tuje, domače, zgodovine, socialnih znanosti, preko vsega tega lahko pridemo do medkulturnega pristopa. Uh, To je potem um, nekaj, kar mora biti obvezen modul. Morda je to um, preveč odločen korak, ampak to res potrebujemo. Potrebujemo izobraževalni sistem, ki bo to omogočal. Pa še nekaj. Smo del evropske celine, pripadamo tej skupni dediščini in ta kulturna dediščina nas združuje. Prav zato potrebujemo um, to transcendentalno vrednost uh, kulture. potrebuješ odprtost do drugih kultur. Če si zaprt v svoji kulturi, potem nimaš eh, te odprtosti in ne moreš uživati v mednarodni kulturi. Hvala. Ja, Najlepša hvala tudi za ta angažiran pris pevek, ki je bil posredovan iz eh, srca. Vesela sem, da niso samo parlamentarci držav članic Evropske unije prisotni na tej konferenci, temveč da so skoraj da vse zahodnobalkanske države tudi prisotne s svojimi predstavniki. Vi še niste člani Evropske unije, ampak vaša prisotnost mislim, da kaže, da se vsi počutimo zelo povezani med seboj. Zato sem vesela, da lahko dam besedo Dragani Kostič iz Srpskega parlamenta. Kje je? Kje ste? A, tam, izvolite. Poštovani članovi Evropskog parlamenta. Spoštovani člani Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, dragi kolegi. V veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim v imenu Narodne skupščine eh, Srbije na tem pomembnem sestanku. Naj začnem s besedami velikega srpskega vladarja iz 12. stoletja Štefana Nemanje. Rekl je, čuvajte uh, svoj jezik in svojo državo, ki sta uh, duša naroda. Zato bom govorila danes v srbščini, kajti ogroženost srbske kulturne dediščine in naše identitete lahko označimo kot kulturni genocid. Na Balkanu so ostanki materialne kulture srpskega naroda prisotni v srednjeveških eh, crkvah, eh, ki so izgradili predvsem v času Nemanječev. Gračanica, potem eh, Dečani in nekatere druge crkve se nahajajo na ozemlju naše južne pokrajine Kosova in Metohije. To vse skupaj je sicer pod eh, zaščito UNESCO in veliko teh eh, objektov je uvrščenih na seznam UNESCO. Del kulturne dediščine je tudi sveti angel, to je slika, ki je del kulturne dediščine sveta in je bila posredovana z prvim satelitskim signalom v Evropi vesolje kot dokaz človeške civilizacije. Drage kolegice in kolegi, kulturni spomeniki so delili trpljenje in uh, grozote, ki so se zgodile srpskemu narodu v zgodovini. Iz 12. stoletja imamo posebno listino, ki opisuje golgoto srpskega naroda v prvi svetovni vojni. To smo ohranili za prihodnje generacije. To so dokazi velikih žrtev naših prednikov v času Prve svetovne vojne. Kultura in identiteta so bili cilj veliko osvajalcev, ki jih je žal bilo na Balkanu veliko. V času nemškega bombardiranja Beograda 6. aprila 1941 je bil eden prvih ciljev fašističnih bomb nacionalna eh, knjižnica Srbije. S tem je bilo uničene veliko dediščine kulturne in zgodovinske vrednosti. To je bil kulturni genocid in poskus eh, uničenja kulturne identitete nekega naroda. Takrat so izginile knjige, srednjeveški dokumenti in eh, ostali zapisi o turški okupaciji Srbije, pa tudi o sodobni srpski državi. Žal smo danes eh, priče novih poskusov uničenja dokazov srpskega naroda. Več kot 250 tisoč Srbo je bilo pregnanih iz njihovih eh, ognišč v, na Kosovo in Metohi, temveč sedaj je pod udarom sam obstoj srpske kulture in identitete v naši južni pokrajini. Z prihodom mednarodnih civilnih in vojnih predstavnikov na Kosovo in Metohijo po letu 1990 ni zaustavilo uničenja več kot 120 srpskih crkva in veliko ikon je bilo ukradenih in prodanih na trgu ali pa so jih uničili. Treba je omeniti tudi uničevanje srpskih grobišč in več kot pet tisoč nagrobnih spomenikov, ki, kar je poskus, da se uniči obstoj naše kulture in identitete. Vse to se je dogajalo tudi še marca 2004. V 48 urah so takrat Albanci zažgali uniči in uničili več kot 26 pravoslavnih crkv in eh, podobnih eh, eh, arhitekturnih stavb. Nihče ni odgovarjal za to. To kaže, da je šlo za namerni poskus za uničenje srpskega naroda na Kosovo in Metohi in da je šlo za poskus brisanja Srbov v tej pokrajini. Kulturni genocid nad našo kulturo in eh, identiteto poteka še na drugačen način. V zadnjem času smo priča prepravljanja, prirejanja zgodovine in falsificiranja zgodovine, ko se krščanski srednjeveški vladarji in eh, kultura eh, razglašajo kot albanske. Kolegice in kolegi, zamislimo se nad dejstvom, da v 21. Eh, stoletju imamo takšne fenomene, ki poskušajo uničiti vse, kar smo ustvarjali v stoletjih zgodovin. Torej, kandidatura tako imenovane države Kosovo je za članstvo v Združenih narodih je nesmiselna in je želitev ne samo za srbsko kulturno dediščino, temveč tudi za svetovno dediščino. Srbska kulturna dediščina na Kosovo in Metohiji je ena predsedujoča prekinja. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Hvala. Moram biti tako stroga, sicer ne bomo časovno prišli skozi. Sedaj pa pozdravljam predsednika odbora za kulturo Španskega senata Alberta Gutierreza Alberka. Dajem vam besedo. Kje ste, gospod? Aha, tam, izvolite. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Y... Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, rad bi govoril v imenu španskega parlamenta. Nekateri menijo, da kulturna identiteta ne obstaja. Sam menim, da obstaja, vendar pa je pomembno tudi, kako oblikujemo identiteto in istovestnost. To smo videli včeraj na delavnici. Kaj ti, ko identiteto oblikujemo kot odziv na sovražno držo do druge identitete, je način, ki je zmoten. To smo videli tudi včeraj. Treba je preseči ob, oblikovanje identitet in oblikovati čez nacionalno identiteto, kajti identiteta, ki temelji na tekmovalnosti, je podobna športu. Španija to zelo dobro pozna, ko je zmagala na nogometnem prvenstvu. To oblikuje zelo močen občutek pripadnosti, potem pa, ko čas eh, preteče, pa lahko izgubimo te občutke. Zato je nujno, da gradimo evropsko identiteto. E, Španci in tudi drugi, drugi narodi, ki prihajajo iz diktatorskih režimov, je, da, je ta identiteta omogočila, da se približamo Evropi, Evropi vrednot kajti to želimo okrepiti v okviru identitete. Verjetno ni potrebno, da krepimo naš pakt in dogovor, kajti mladim je verjetno to samo po sebi umevno. Treba pa je graditi Evropo na podlagi novih vrednot, kot je mir, kot je varovanje okolja, kot so dostojne plače, enakopravnost med spoloma, preglednost, upravljanje, boj proti korupciji. To so vrednosti vrednote, ki oblikujejo našo zahodno družbo, gradijo skupen projekt, gradijo istovetnost in predstavljajo način življenja. Ta obnova naših dogovorov in eh, zaobljub je način, da mladim pokažemo, zakaj gre pri evropskem projektu in zakaj moramo eh, delati skupaj. Ne smemo pa eh, poudarjati moči evropskega projekta, kajti to lahko razvodeni istovetnosti na nacionalni ravni. Vendar pa je res, da se strinjam s tem, da zgolj gospodarska unija, strukturni skladov, kohezijskih skladov, um, predlogov kot je odprava roaminga zelo um, malo spodbuja in oživlja čustva in občutke. Mi moramo unesti čustveno vredno, vrednoto in uh, čustva zbuditi. In to lahko zgodimo z. Uh, do, dosežemo spodbujanjem kulturne dediščine. Vedno dam primer Jakobove poti. Gre za pot, ki izhaja iz verske romanske poti, vendar pa se je sedaj prevelila v. Eh, kulturno vrednoto. Veliko evropejcev um, obiskuje to pot, kaj ti predstavlja različne vrednote, kot je okoljevarstveno vrednoto, sobivanje, druženje za romarje, romanje. Tukaj ne gre samo za politiko ožigosanja. Uh, kajti tudi na Jakobovi poti dobite žig v knjižico po določeni etapi. Tukaj govorimo o tem uredu, imamo UNESCO žiki, imamo kulturno dediščino, zopet žig um, svet Evrope da še tretji žig. Ne, mi moramo graditi skupno kulturno dediščino na podlagi trajnostnosti. Moramo spodbujati trajnostni turizem. Dali ste primer Barcelone. Alhambra je primer trajnostnega turizma in ohranjene kulturne dediščine. Mm, naj dam dva predloga. Mi moramo z akcijskimi načrti okrepiti delo na področju kulturne dediščine. Tudi digitalna kultura je pomembna. To pomeni dostop do znanja v prihodnosti. Ne moremo imeti kulturne dediščine, če ne spodbujemo digitalne kulture, spodbujemo znanja in eh, ohranjati vsebine z možnostmi, ki jih ponujajo nove tehnologije. Javier Goma, filozof, je dejal, da je inteligencija kozmopolitska, ignoranca pa lokalna. Torej, mi se moramo prizadevati za kulturno politiko, ki lahko preoblikuje družbe. Ne gre za eh, gospodarstvo, bedak, gre za kulturo. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Beitrag. Hvala. Sedaj začenjamo razpravo. Devet se vas je zaenkrat prijavilo k besedi v okviru prve okrogle mize. Pravzaprav pa imamo na voljo za to razpravo samo šest minut. Vsakdo bo torej imel največ eno minuto za ta govor. Istočasno pa vas prosim, da morda kdo se javi k besedi po drugi okrogli mizi, kajti za razpravo po drugi okrogli mizi nimam še toliko kandidatov. Začeli bomo sedaj z vašimi pripombami. Arunas Ginunas. Arunas Ginunas. Iz Litve se je kot prvi prijavil k besedi. Eno minuto imate. Uh, se opročam. Hvala lepa, gospa predsednica. No, um, težko bo ene minutke, ampak vseeno, gospod in gospodje, moram priznati, da včasih mislim, da sanjam, um, to, kar se je zgodilo danes in počela. Danes ne govorimo o, o gospodarstvu, varnosti, niti o plastičnih vrečkah, govorimo o kulturi tokrat, o kulturi v Evropskem parlamentu. Hvala, gospa Kosta, ker ste zelo lepo predsedovali našemu zasedanju včeraj. In zelo vesel sem se danes tukaj na tem sestanku. Uh, sedaj preznamo stoto obletnico. Um, samostojnosti, um, tako kot številne druge države in ravno dediščina, kulturna dediščina je bila ključna. Naša mesta so um, praznovala to uh, obletnico z številnimi kulturnimi programi, z različnimi dogodki. Višek mislim, da je bil to, da je Vilna postala um, na Lonely Planet ena izmed glavnih uh, turističnih destinacij um, za to leto. Uh, Kovnas, drugo največje mesto pri nas, pa um, tudi ima številne čudovite značilnosti iz 20 pa 30 let in bo sedaj um, kulturna prestolnica Evrope za leto 2022. Torej nima veliko časa, zato kar prosim, da um, rezervirate hotele za leto 2022 um, pri nas. No, uh, šala ob stran, um, tudi o modernizmu V Evropi smo veliko govorili, imamo številne konference, um, tudi mednarodno konferenco v septembra smo imeli in še nekaj. Glejte, to ni del naše nacionalistične identitete, to je bolj lokalna um, identiteta. Lokalne skupnosti so vezane na to dediščino in pa na zgodovino in to zelo poglobljeno. Uh, Skratka, mislim, da so ta leta kulturne dediščine čudovita tradicija, moramo s tem še nadaljevati. No, um, bom končal, ker sem bil očitno daljši kot pa eno minuto. Ja, sedaj vidite, kako gre nam na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta, ko imamo samo eno minuto ali pa največ dve minuti na voljo za govor. Marie Louise O'Dane iz Irske je naslednja. Okay, okay, dan... Bomo v izobraževanju. Mama da špeta, dan... A potem boste prišli kasneje na vrsto. Dimitrios Sevastakis iz Grčije je potem naslednji. Sis, eh, ja to fema apokatastasi, sidirisi, nomizo... Hvala. Govorili smo um, o ohranjanju kulturne dediščine pa o restauriranju. In mislim, da ta dva dneva dogodkov sta res odlična. In sedaj smo začeli govoriti tudi o strukturnih vprašanjih. Mislim, da smo se znašli v ideološki krizi, predvsem glede tolmačenja zgodovine, bi lahko rekli. Sedaj um, se je ta kriza pojavila zaradi sodobnega časa. No, vseeno pa je res, da sedaj v sodobnem času pa smo prišli do instrumentov, s katerimi lahko lažje proučujemo našo zgodovino in pa identiteto. Ljudje se selijo in to potem seveda tudi zelo vpliva na identiteto ljudi ter pa na odločanje ljudi o lastni usodi. Prav zato je dediščina in pa preteklost nekaj, kar nas lahko pravzaprav povezuje, ne pa deli. Nesimo se deliti med različnimi skupinami. Um, nekateri mednarodni um, lobi si tega sicer želijo. No, mislim, da je prav, da Evropski parlament pripravlja takšne razprave. Te razprave so pravi luksus, uh, kulturni luksus bi lahko rekel. Sedaj lahko razmišljamo o vseh teh pomembnih vprašanjih, o civilizaciji, o tem, kako ta vprašanja vključevati v šolske programe in podobno. Tukaj lahko razmišljamo o tem, kako združiti ljudi in narode in to na takšen način, da bomo bolj povezani in pa da smo bolje med seboj razumeli. Sedaj mislim, da smo na poti pozvanja integracije tudi glede kulturne dediščine, mislim, da je prav, da vsem tem govorimo čim bolj. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Vesna Bedikovič iz Hrvaškega parlamenta. Kje pa je? Hvala. Izvolite, beseda vaša. Poštovane kolegice in kolegi. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji. Ne vem, koliko bom lahko povedala v eni minuti, ampak želela bi vas pozdraviti v imenu članic in članov eh, odbora za kulturo, znanost in izobraževanje Hrvaškega sabora. Želela bi vam predstaviti nekatere dejavnosti, s katerimi se je Hrvaška vključila v pobudo Evropskega leta kulturne dediščine. Ker mi je malo časa na voljo, Naj rečem, da osnovno, osnovni organiz, koordinacijski organ za to evropsko leto je pri nas Ministrstvo za kulturo. V zadnjih desetih mesecih smo organizirali okoli 60 velikih in večjih dogodkov. Nekatere ocene pravijo, da je več kot 50 tisoč ljudi sodelovalo v njih. Poleg velikih razstav smo imeli tudi veliko število majhnih dogodkov kot prezentacije, delavnice in manjše razstave, povezane z vsemi desetimi temami Evropskega leta kulturne dediščine. Tudi naše šole so se vključile v te dejavnosti in sicer so vključile različne teme Evropskega leta v svoje pouk. Vse to je zelo pomembno, zlasti če se zavedamo tega, da je treba otroke in mlade vzgajati in spodbujati v njih ozaveščenost o tem, kako pomembno je varovati eh, kulturno dediščino kot eh, del tistega, kar želimo dati mlajšim delegacijam. Hvala za enkrat, upam, da bom v naslednji razpravi še dobila besedo za nekaj več. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo kolegice iz našega odbora. Gospa Bilt ima besedo. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Evropsko leto kulturno tradične um, tudi v Franciji je izpostavilo um, to vrednost um, naše zgodovine. Francija je bila vedno zelo ponosna na našo kulturno um, bogatstvo. Um, ogromno, no, tudi naših kulturnih spomenikov v Franciji, ki so vrščeni v UNESCO dediščino. Sedaj imamo naprimer Vesaj in pa druge um, gradove kot v Vikontu in vsi se staro, ampak mislim, da moramo tudi skrbeti za njih. Sedaj moramo misliti na um, stotine gradov tudi obrobne Franciji. Um, Včasih se te gradove prodaja po zelo nizki ceni in to ljudem, ki potem ne skrbijo za gradove, naprimer um, eh, Kitajci tudi kupujejo ali pa drugi tujci pogosto kupujejo te uh, gradove. Naprimer, grad v Žironde je bil tako kupljen, sedaj novi um, tuji kupec ni skrbel zanj in sedaj je v slabem stanju. Veliko je takšnih primerov. Kaj bo ostalo od naše dediščine, če ne bomo poskrbeli za takšno skrb za gradove in podobno? Hvala. Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa ima beseda gospa Andrejža Popovič iz Črnogorskega parlamenta. Da, bitte. Sie haben das Wort. Izvolite, beseda je vaša. Oh. Thank you. Hvala. Gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam. Težko je govoriti v tako kratkem času. V črnogorskem parlamentu govorijo mnogi poslanci po 20 in več minut naenkrat in težko ali celo nemogoče jih je zaustaviti. Črna gora je skozi zgodovino bila meja spopadov, civilizacij, In kulturna dediščina tega dela Evrope, zlasti Črne Gore, je enkratna, predstavlja razvoj zgodovinskega razvoja tako vzhodne kot tudi zahodne civilizacije. V Črni Gori je, smo razvili torej, kulturo kot eh, se skup različnih tradicij. Vzhod, zahod, tri religije, katoliške, pravoslavne eh, na, in eh, muslimanska se srečuje na našem območju. Veliko dinastij nam je vladalo in ostalo je veliko dokazov naše preteklosti. V določenih obdobjih so ta srečanja bila polna spopadov, danes pa ta pestrost predstavlja najbolj plemenito idejo raznolikosti današnje zahodne civilizacije, ki jo živi Črna gora že dolgo naši ljudje vedo, da je dediščina na našem prostoru nekaj, kar so prinesli tujci in tuje religije, ampak da Črna Gora brez vsega tega ne bi bila, kar danes je. Mikroprikaz obstoja nekega naroda na Zahodnem Balkanu in eh, identiteta tega naroda ter celotna dediščina, nek, so nekaj, kar determinira prihodnost eh, naslednjih generacij. Hvala. Viel, viel Najlepša hvala. 20 <clears throat> minut nimajo na plenarnem zasedenju niti predsedniki političnih skupin. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa gremo na naslednjega govornika. Den hat mal, Entschuldigung, ja, nee. Kurtesi, den habe ich gerade nicht. Dann kommen wir zu. Sedaj ima besedo gospa Kortezi iz Kosova. Izvolite. Good morning to everybody, dear ladies and gentlemen. Vsi lepo pozdravljeni, gospod in gospodje spoštovani evropski poslanci. Naj nakratko predstavim razmere glede kulturne dediščine in pa izobraževanja v Republiki Kosovo. Kulturna raznolikost v Republiki Kosovo je gotovo um, naš veliki dosežek mislim, da je vse to zajamčeno z našo ustavo. Kulturna dediščina je zaščitena in ohranimo jo ravno preko kulturne dediščine na Kosovem. To ureja tudi naša zakonodaja, kot naprimer zakon za posebno zaščiteno območja. No, še vedno pa imamo določene težave, še vedno nima naprimer Um, diplom za upravljanje kulturno dediščine ali pa ni pravi šolskih programov v srednjih šolah, naprimer za kulturno dediščino. Skratka, um, to ni uvrščeno v izobraževalne programe, vse ne za dosti. Glede književnosti so bili objavljene številne študije, glede tega, kako pomembna je kulturna dediščina za ljudi in pa Eh, kako pomembna so različna področja za kulturno dediščino. Eh, razmere pri nas so težke. Srbija nas je stolete v bistvu okupirala oziroma po drugi strani pa lahko rečemo, da je naša zgodovina zelo bogata najmenje tudi osvobodilno vojno iz 90-ih let. In mislim, da ima pri nas veliko narodnih mašin na Kosovem, no, ampak albanska um, večina torej predstavlja 92 odstotkov um, celotnega prebivalstva in uh, to je ključno pri ustvarju našega prostora, kjer živimo. Prav tako na takšen način tudi poštevamo nacionalne manjšine, na Kosovem in tudi te manjšine prispevajo k naši skupni kulturni dediščine in k našemu mozaiku te kulturne dediščine. Se opravičujem, res vas moram prekiniti. Torej, bila sem stroga do drugih, tudi do vas moram biti. Samo še en stavek, lepo prosim, pravi govorec. Ne, tudi enega stavka ne pravi, gospa predsedujoča. Moram biti poštena do vseh. Imeli ste več kot dve minuti na voljo. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum letzten. Najlepša hvala, sedaj pa gremo na zadnjega govornika, oziroma govornico v tem sklopu. Sedaj ima besedo gospa Snežena Pavnovič iz srpskega parlamenta. Izkoristit ću bukvalno minut i ispoštovat ću vas. Iskoristila bom celo minuto. Hvala za to minuto. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom ki jim želim povedati nekaj pomembnega. Glavno mesto severne srpske pokrajine, to je Novi Sad, bo Evropska prestolnica kulture v letu 2021. Torej, Srbija bo imela to eh, čast, zato smo zelo veseli in počaščeni. Kolegica vam je povedala nekaj o naših bolečinah in travmah. Upam, da bo Evropa kmalo našla odgovor in bo kulturno dediščino v južni srpski pokrajini res zaščitila, tako kar zadeva preteklo škodo, kot tudi prihodnje ni obstoj. In upam, da bomo na ta način ovrgli nekatere zgodbe, ki, zgodbice, ki niso zasnovane na podatkih. Podatki UNESCO so namreč tisti, ki so relevantni. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. S tem smo zaključili prvi sklop. Imamo še dva sklopa tematskih razprav. V drugi tematski razpravi gre za ohranjanje konzerviranje in restauriranje kulturne dediščine. Vemo, da to predstavlja zelo veliki ziv za države šense, ker to stane zelo veliko denarja. Rada bi zaprosila najprej predsedojoče včerajšnjih razprav, da povzamejo včerajšnje razprave. Gospod Jakonu. Na gospod Diakonu, sedaj imate besedo. Konstrangerile de timp. Hvala lepa, gospa predsednica. Nimam veliko časa na voljo. Bom poskušal biti kar se da kratek. Bom malce ponastavil vse skupaj. Rekel bi, da smo res včeraj upravili odličen sestanek in govorci so izpostavili zelo pozitivne izzive. Rad bi se pa osredotočil na to, kar so povedali naši gosti, kajti to je najbolj bistveno, bolj pomembno kot pa to, kar imamo mi povedati. Kajti to, kar oni govorijo, je dejansko stanje. Najprej smo slišali zelo celostno predstavitev gospe Kitano iz eh, GD za izbraževanje in pa kulturo. Ta je predstavila um, glavne cilje ob letu kulture dediščine predstavlja glavne pobude ob tem letu in osredotočila se zlasti na teme konference, kot naprimer pristojnosti za kulturno dediščino, potem znanost in pa kulturno dediščina ter pa ohranjanje kulturno dediščine. Potem so sledili še drugi govorci. Ob prvem krogu vprašanj in odgovorov smo tudi izpostavili določene pomenjene teme, naprimer uničevanje kulturne dediščine, tudi zaradi naravnih katastrof, potem kako se lahko z obrotništvom tudi pomaga pri eh, restauriranju kulturne dediščine, potem, da potrebujemo solidarnost pri ohranjanju kulturne dediščine, potem so omenjali um, eh, kolegi tudi um, trajnost v mestih, ter pa tudi finančna sredstva in pa kako se financira kulturna dediščina, sploh, ko gre za porozdelitev finančnih sredstev zato da se ohranja stave. Potem naprej, eh, dostop do kulturnih spomenikov in dediščine ter pa eh, koristnost eh, kulture za vse starostne skupine. Potem drugi krok vprašanja odgovorov. Govorili smo o naslednjih temah. Ohranjanje podeželja ter pa tradicije na podeželju, potem arheološki spomeniki, tudi zahtevajo posebno vrsto zaščite in treba spostaviti mrežo med takšnimi spomeniki, tako da se lahko ljudje zavedajo te svoje dediščine. In potem še zadnji krok vprašanj in odgovorov. Tu smo pa spostavili pomen tega, da je treba na novo zgraditi in pa razvijati takšne spomenike, čim več vlagati v turizem. Prav tako smo rekli, da treba povečati ozaveščenost v družbi in pa da se moramo medsebojno izobraževati in pa sposabljati na področju kulturne dediščine um, in pa um, kako je treba tudi ohranjati pokrajino, um, kar je tudi del kulturne dediščine. To je bil zelo koristen sestanek, vsi smo bili zelo zadovoljni, kar pomeni, da mislim, da se lahko marsikaj v prihodnosti veselimo. Hvala. Herzlichen Dank für diesen. Najlepša hvala za to jedrnato poročilo. Najlepša hvala tudi, da ste vodili včerajšnjo razpravo. Sedaj damo besedo Susan Cole, ki je predsedujoča Evropskega združenja restauratorjev. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov vsi drugi kolegi, gospod in gospodja. Ob tem letu um, kulturne dediščine Evropsko združene konzervatorjev ter pa restauratorjev pozdravlja to možnost, da lahko tukaj govorimo. Pred eh, dvema tednoma je Evropa obeležila um, stato obletnico konca prve svetovne vojne. To je bila priložnost za to, da razmišljamo o tistih nemirnih časih in pa kako je to potem vplivalo na sodobno Evropo. Kako lahko analiziramo dogodke iz preteklosti. Marsik je odvisno od tega, kako eh, avtentično gledamo na zgodovino in pa dediščino, kako se predstavlja zgodovinska resnica kot del dediščine. Prav zato potrebujemo avtentično materialno dediščino, dediščino, ki ohranja tudi zgodovinsko vrednost. To je ključen element za to, kako potem eh, tudi razumeti um, varstvo in pa restauriranje dediščine. Kultura dediščina je namreč nekaj edinstvenega in nekaj, če se ne moramo zamenjati. Že to je edinstvena vrednota. Cilj um, restauriranja ni to, da postavimo nekaj novega, želimo samo ohraniti in pa uporabiti našo dediščino na takšen način, da bo to koristilo tudi prihodnosti. Predvsem pa moramo tudi legitimno um, evidentirati, dokumentirati našo preteklost. To je kompleksna dejavnost, eh, sijontološke znanstvene eh, metode se uporabljajo in analiziramo potem, kako se pojavljajo tveganja in pa kaj um, torej se lahko poslabša in kaj se lahko izboljša. Prav zato um, moramo pri naših odgovorih misliti na vse to. Uh, kaj lahko naredimo, um, kje lahko posredujemo, do katere mere, um, do katere mere lahko nekaj ohranjamo, um, da ne bi šli predaleč, kje so tveganja, kaj lahko spremenimo, um, kaj se lahko poslabša, kaj lahko izgubimo, kako ohraniti nekaj, kako se nekaj naučiti, kako vemo, kakšna je vrednost naše dediščine. To so številna vprašanja, ki so del dialoga z našimi skupnostmi ter pa drugimi zainteresiranimi stranmi na tem področju zato imamo tudi posebno usposabljanje in pa izobraževanje, tako da lahko čim bolj kvalificiramo, razmišljamo o teh eh, dialogih. Vsa ta vprašanja so tudi etično občutljiva in o vsem tem se se skozi restauratorje veliko pogovarjamo. Potem na koncu pa seveda sprejemamo odločitve na podlagi um, znanstvenih mnen in pa dokumentov in to je v splošnem interesu prav zato um, potrebujemo kvalificirane strokovnjake za um, torej restauriranje in pa konzerviranje. Veliko je različnih mednarodnih listin in pa doktrin, ki vplivajo na restauriranje in pa konzerviranje. Uh, Eko, naprimer, je Evropska mreža nacionalnih organizacij, ki določa standarde te pa najboljše prakse ter pa zagotavlja čim višjo kakovost uh, pri kulturni dediščini in ohranjanju te. Veliko delamo tudi na praksi konzervirana te pa stabilna preko poklicnih smernic in pa ustreznega strokovnega znanja. Vse to moramo podpirati na nacionalni te pa evropski ravni preko različnih predpisov. Člani tega združenja so nedavno sodelovali na prvem evropskem eh, dnevu, restaurirana pa konzervirana. 14. Eh, oktober je bil ta dan in to je bil zelo uspešen dogodek, kaj ti mm, ljudje so lahko prišli um, tja in pogledali, kaj se dogaja v ozadju tega dela. Evropi veliko osnovne dediščine in odražajo se številne identitete, številne um, tradicije. In to je del evropskega sistema vrednot in tudi to ima vse svojo um, tradicijo. In naprimer, um, o tem že priča hibridni naslov, hibridno ime, konzervirane in restaurirane. Uh, Tukaj potrebujemo zelo visoke standarde za konzerviranje in restauriranje, tako da bomo lahko te spomenike prenesli v prihodnost in da bomo obenem ohranili tudi istovetnost ter pa kulturno um, vrednoto. Sektor kulturne dediščine um, ni vedno dobro odražen v gospodarskih statistikah, um, kajti ta sektor bi lahko imel večjo vlogo pri naložbah, pri gospodarstvu, ter pa pri prenašanju znanja na naslednje generacije, ter pa pri usposabljanju in izobraževanju. Zato res prosimo, da medparlamentarni odbor za kulturno dediščino podpre delo Evropske komisije za kulturno dediščino in sicer preko različnih ugotovil, ki sedaj izhajajo iz odprte metode koordinacije in pa preko različnih dialogov, um, sploh v tem letu Evropske dediščine in pa tudi v prihodnosti, kar bo tudi vključeno v naslednjo. Evropsko agendo za kulturo. Hvala. Najlepša hvala tudi za ta prispevek. Sedaj ima besedo gospod Kirjakos Hadžijani, ki je poslanec v ciprskem parlamentu in tudi predsedujoč odboru za kulturo. Izvolite. Ne me ideateri hara. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Zelo vesel sem, da lahko sodelujem v tej razpravi, ker je to zelo pomembna tema. Najprej bi se rad zahvalil Evropskem parlamentu in pa svetu za to odlično pobudo. In sicer to pobudo, da um, je bilo to leto, leto kulturne dediščine. Evropska kulturna dediščina je naša skupna vrednota in to predstavlja naše vrednote pa našo kulturo in sicer na podlagi evropske integracije. Kulturni spomeniki so pogosto spostavljeni različnim nesrečem pa katastrofam in to zelo škodljivo vpliva na vse ljudi, sploh v času konfliktov. vrednost kulturnih spomenikov je velika in prav zato um, se tukaj pogosto pojavlja tvegane. Naprimer, veliko je nezakonito trgovine s takšnimi artefakti in pa predmeti. V nekaterih regijah vidimo številne konflikte in ravno tam potem kulturna dediščina pogosto um, je zelo uničena. Prav tako um, se stvari slabšajo tudi zaradi naravnih katastrof. Včasih je marsikaj težko predvideti. Mednarodna skupnost je v zadnjem času spremljala, kaj se je dogajalo, ko je islamska država rečevala spomenike v Siriji in pa v Iraku. Kajti tam so um, številni kulturni spomeniki, ki so del UNESCO-ve kulturne dediščine na svetovni ravni in eh, številni ti spomeniki so bili neporovljivo uničeni. Ta nezakonita trgovina še vedno cveti, čeprav se da je mednarodna skupnost sprejela nekatere predpise in večkrat tudi obsodila to uničevanje kulture dedičine, tudi kot eh, kaznivo dejanje pa zločin, ki zelo slabo vpliva na prihodnost celotnega sveta. Vsi moramo zaščititi to, kar se da še rešiti in eh, zato se moramo zelo potruditi. sploh v Siriji in pa v Iraku je bilo uničeno veliko te kulturne dediščine in prav zato moramo razmišljati o tem, kaj bomo v prihodnosti naredili za to, da bomo ohranili ta veliki zaklad človeštva. In sedaj bi rad še spregovoril o konvenciji iz leta 2017. Eh, ta konvencija je bila sprejeta v času, ko je Cipr predsedoval svetu EU in ta konvencija govori o nezakonite trgovini z kulturnimi dobrinami. Ob tej priložnosti bi rad vse pohodbenice pozval k temu, da pritisnejo na svoje vlade, da vse vlade ratificirajo to konvencijo, tako da bomo vsi skupaj naredili več na tem področju. Cipr meni, da je vprašanje zaščite kulturne dediščine zelo pomembno. Arheološki predmeti in pa kulturni spomeniki so vprašanje, povezava med ljudmi in pa njihovo preteklostjo, identiteto ljudi. Leta 1974 eh, je Turčija okupirala del Cipra in potem je kultura dediščina na Cipru utrpela veliko škode na tisoče Eh, samostanov in pa drugih kulturnih spomenikov je bilo uničenih v zadnjih letih. Potem muzeji so bili uničeni, nekateri so potem prodajali kulturne predmete iz muzejev na trgu, tudi na nezakonitem trgu kulturnih dobrin in artefaktov. Zato moramo izboljšati to zaščito kulturne deščine od leta 2012, eh, tudi zaradi Evropske unije in pa po zaslugi programa OZN smo že marsikaj naredili in smo ohranili in pa restaurirali 31 um, artefaktov in pa kulturnih spomenikov na otoku, um, sploh naprimer nekatere um, pravoslavne cerkve ter pa tudi mošeje ter pa druge spomenike. In ciprski ter pa grški Turki, mislim, da smo tukaj um, pogosto dobro sodelovali, imamo skupne cilje in ta skupni cilj je tudi to, da ohranimo našo skupno dediščino. No, ampak vseeno, pa nažalost moram povedati tudi to, da smo v tisku um, med uh, ciprskimi Turki lahko gotovili tudi to, da je bilo veliko dediščine uničene in veliko dediščine tudi ogrožene, kajti um, ljudje ne skrbijo za dosti dobro za to kulturno dediščino. Zato res pozivam vse evropske institucije, da okrepijo pritisk na Turčijo, tako da bi povrnili te kulturne zaklade in za te zaklade bolj skrbeli. Naprimer, gre za um, pravoslavne cerkve na otoku. Zaradi vsega tega je pomembno, da vložimo več evropskih sredstev v to področje, um, tudi v okviru obzora 2020. Želimo naprimer financirati tudi digitalizacijo naše kulturne dedičine. To je zelo pomembno tudi za prihodne generacije ter pa za celotno človeštvo. Hvala. Hvala. Dovolite, da še enkrat vse prosim, da se držite dodeljenega vam časa za govor. Sicer bo vse resnično ušlo izpod rok. Sedaj pa imamo še enega predsednika in sicer odbora za kulturo v Romunskem senatu. Gospod Rado Kosmin Preda, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Nekaj besedah bi želel predstaviti romunsko kulturno dediščino glede na stoto obletnico našega državnega statusa. Hvala vsem, ki ste organizirali ta sestanek eh, med parlamentarne nosej no, odborov, ki je posvečen mednarodnemu letu evropske dediščine. Evropa je zgodovina kulture in kultura je znak enotnosti naših narodov, ki je zasnovana na skupnih vrednotah, pri čemer upoštevamo nacionalne specifičnosti. Kultura je simbolična za sodelovanje med državami članicami in evropskimi inštitucijami. Pozdravljamo uspešne dejavnosti v zvezi z blagovno znamko Evropska dediščina. Spomenik v Sigetu je dobil to oznako in simbolizira dostojanstvo in enotnost, za katero so se odločili Romuni. Gre pa še za eno dodatno dimenzijo. Evropsko leto kulturne dediščine je eden od teh in stoletnica združitve Romunije. S tem smo se zauzeli tudi za konserviranje in ohranjevanje naše kulturne dediščine v skladu z programov proslave teh eh, stoletnice, smo organizirali celo vrsto dogodkov. V teh dejavnostih sodelujejo tako eh, vlada, kot tudi eh, regionalne in lokalne oblasti sto let po združitvi Romunije smo na ta način poskušali predstaviti naše vrednote, ki so bistvene za participativno vladanje. Člani uprave, nevladnih organizacij, ljudje, ki delajo v praksi, pa tudi javnost, so sodelovali v celi vrsti vrednosti dejavnosti. Ohranjanje nacionalnih manjšin je tudi del naše uh, večjezične skupnosti. Z izvajanjem pobud na podlagi evropskih normativnih aktov. Na ta način bomo zaščitili identiteto, ki je zasnovana na evropskih vrednotah. Kulturna dediščina je duhovna in snovna dediščina ki lahko služi vsem. Mi želimo to dediščino ohraniti in predati naslednjim generacijam. Pri tem poskušamo upoštevati specifičnosti naše dediščine. Tukaj potrebujemo inovativne pristope, izmenjavo izkušenj in dobrih praks in na podlagi dialoga. Pri nas je nacionalni inštitut za dediščino tista inštitucija, ki jo je Ministrstvo za kulturo zadolžilo za skrb za eh, zgodovinske spomenike. Ta inštitut organizira tudi konference in razprave, tako da ima pregled nad tekočim stanjem eh, dediščine v naši zakonodaji smo zagotovili finančne vire tudi za nakup blaga v tako imenovani mobilne dediščine, premične dediščine. Ustrezno evropsko direktivo za vračanje zgodovinskih spomenikov smo tudi prenesli v našo zakonodajo. Dopolnili smo tudi nacionalno zakonodajo in sicer smo ustanovili eh, Regist, centralizirane registre premične dediščine. Seveda bomo še naprej ocenjevali dejavnosti, ki so del Evropskega leta kulturne dediščine. Na, ko bomo predsedovali svetu Evropske unije, se bomo osredotočili na dediščino. Naj končam. Poskušamo zagotoviti ustrezno ozadje za varovanje in ohranjanje tako eh, eh premične kot tudi nepremične dediščine. Hvala. Hvala tudi za ta prispevek. Sedaj gremo k Ireni Stefovski ki je predsednica odbora za kulturo in izobraževanje v parlamentu nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Kje ste? Tam, izvolite. Hvala, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Hvala za možnost, ki ste mi jo dali, da lahko spregovorim o, v imenu eh, Skupščine Republike Makedonije oziroma kot predsednica odbora za kulturo in izobraževanje. Najprej nekaj besed o kulturni dediščini v moji državi. Kulturna dediščina je ključnega pomena, ko gre za definiranje razvoja kulture in zgodovine naše skupnosti. Prisotna je v obliki arheoloških najdišč, eh, posvetnih in verskih spomenikov, knjig in tako naprej. Vse to, zagotavlja neomejene možnosti za njeno razumevanje, interpretacijo in vključevanje v vsakodnevno življenje. Kot družba in država se moramo osredotočiti na vprašanje, kaj storiti za našo kulturno dediščino. Pravzaprav, kaj predstavlja dediščina za državo? je to morda turistični produkt, s katerim hočemo ustvariti dobiček, ali je to imanentni del našega življenja. Ali naj obravnavamo kulturno dediščino kot oviro in kot luksus, kot nekaj, kar je nujno, ali kot nekaj, kar je bistvenega pomena za našo izobrazbo in tako naprej. Sistem upravljanja kulturne dejavnosti, ko gre za kulturno dediščino, varovanje, ocenjevanje in eh, ohranjanje kulturne dediščine, to je bistvo našega delovanja. V Makedoniji naše stanje še vedno ne odraža pravih potreb države, pa tudi ne evropskih in svetovnih praks. Zato bi želela povdarjati, da razvijamo nov model. Ta bo razvijal, prvenstveno, prioritetno razvrstil kulturno dediščino v Makedoniji, pri čemer bomo upoštevali regionalni in evropski kontekst. Najbolj pomembno vprašanje v našem primeru saj je, kako istočasno zagotoviti varstvo in eh, upravljanje dediščine se strani inštitucij, kot tudi spodbujamo ozaveščanje državljanov o pomenu kulturne dediščine. Ta model, ki ga razvijamo, odraža nacionalno strategijo za kulturni razvoj za le, obdobje od 2018 do 2020. Da bi bile inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, bolj učinkovite, smo devet dopolnil sprejeli naši strategiji, razvoja kulture in kulturne dediščine. V odboru za kulturo, ki ga mu predsedujem, smo organizirali javno razpravo o statusu mesta Ohrid in Ohridske regije. To je namreč naravna in kulturna dediščina v, zaščitena v okviru UNESCO. Naš odbor je sprejel 24 priporočil in sklepov, ki jih mora eh, vlada in lokalne inštitucije sprejeti. Ministrstvo za kulturo je odgovorno za varovanje kulturne dediščine. Direktorat za varstvo kulturne dediščine je specializirano neodvisno telo, ki je odgovorno za pravno ureditev arheoloških najdišč in dediščine nasploh. Trenutna razprava v naši družbi se nanaša tudi na decentralizacijo oziroma centralizacijo varovanja kulturne dediščine. Kaj je tukaj bistvenega pomena? Tri segmente moramo med seboj razlikovati in to je treba potem prenesti v institucijsko strukturo. Najprej muzeji, varovanje eh, dediščine in eh, tehnološki razvoj na tem področju. Vse te tri, tri stvari morajo pred seboj biti povezane, istočasno pa morajo biti odprte za nove elemente. Ministrstvo za kulturo ima torej poseben odbor, uh, urad za to. Razmišljamo pa tudi o ustanovitvi novega urada, ki se bo ukvarjal s sodobno umetnostjo, glasbo in tako naprej in se ločil od eh, kulturne dediščine. To bo omogočilo profesionalizacijo na področju konzerviranja varovanja raziskav in tako naprej. Republika Makedonija je država kandidatka za vstop v EU, zato bodo reforme področja varovanja kulturne dediščine zasnovane na kriterijih evropskih institucij, kar pomeni, da bomo uh, se osredotočili na uh, strokovno izobraževanje, ozaveščanje ljudi, Pomembno je, če hočemo te cilje doseči, da sodelujemo z drugimi državami. In končno, ne pozabimo, da dediščina pomeni človeštvo in v prihodnosti bo treba to dediščino povezati še bolj z ljudmi. Kaj se moramo vprašati, počenjamo kot politiki, kot državljani za muzeje? Uh, nahaj, eh, arheološka nahajališča in tako naprej, če se bodo spreminjale glede na potrebe in želje navadnih ljudi. Hvala. Hvala, gospa Stefoska, tudi za vaš prispevek. In sedaj še zadnji govornik, preden imamo od, odprto razpravo. Tudi to je predsednik odbora za kulturo in sicer senata na polskem gre za Jeržija Fedoroviča. Gde, kje je? A, izvoli. Hvala, gospa. To so misli, staram še pri... Najlepša hvala. Nimam govora v pisni obliki, skušal sem se pripraviti na govor in si zapisal nekaj izhodišnjih točk. Popolnoma se strinjam s tem, kar smo slišali do sedaj. Kultura bi morala odražati v največji miri vse, kar je povezano z identiteto. Prav je, da imamo danes eh, to srečanje kajti pred kratkim eh, smo dosegli samostojnost na polskem eh, in to s pomočjo umetnikov, književnikov, skladateljev. Um, in uh, vse to so evropska dela, ki so osvobodila Polsko. Mislim, da bi se morali osredotočiti na to, kar smo dejali, prej. Kultura ne sme postati prostor za nasilje, niti za ksenofobijo, niti za nestrpnost ali za rasizem. To je logično. Letošnje leto in današnja srečanja so zelo pomembna za naše državljane. Moramo storiti vse, kar lahko, zato da spodbujemo evropsko kulturo in vrednote po svetu in da dosežemo čim višjo stopno integracije. Rad bi se zahvalil Evropi eh, za to, da smo po koncu komunizma s pomočjo kulture postali svobodni. Takrat sem bil direktor gledališča in sodeloval s z osebami, za katere je bila svoboda zelo pomembna. Andrej Baja, Krištof Kezlovski, vsi ti umetniki so zagovarjali kulturo, ki bi jim omogočila izhod iz tega sistema. Končno smo združili Evropo in to z vašo pomočjo. Z evropsko pomočjo smo na polskem lahko zgradili veliko zgradb, ki so namenjene kulturi. V Gdansku, naprimer, smo zgradili muzej za breslavske grazbo in tako dalje. Veliko zgradb smo z, fina z evropskimi finančnimi sredstvi lahko zgradili in jih namenili kulturi in kulturnim dejavnostim. Ravno tako smo finančna sredstva uporabili za restauriranje zgodovinskih zgradb. Moramo se vprašati, kaj lahko mi storimo za Evropo in ne samo, kaj lahko Evropa stori za nas. Poljska lahko veliko ponudi Evropi. Organizirali smo festivale judovske kulture, eh, festivale treh kultur eh, v Vuču in v obmejnih eh, regijah, kjer se srečujemo z različnimi kulturami, z litvansko, ukrajinsko, nemško, judovsko kulturo. Sodelujemo tudi z restauratorji iz Belorusije in tudi iz drugih držav. Rad bi vam navedel te primere zato, da naši kolegi izvejo za te primere. Imamo različne standarde, ki jih uporabljajo naši restauratorji in veliko dosežkov lahko navedem tudi na področju restauriranja, ki smo jih dosegli na Polskem. Dejali smo tudi, da kultura veliko krat ni dovolj, da bi morala biti kultura veliko bolj prisotna v naših življenjih. Kultura pa je sedaj postala pravi potrošni material, potrošni proizvod in industrija. V Krakovu se soočamo z enakimi težavami kot na, v Benetkah. In Tam eh, smo organizirali tudi konferenco UNESCO. Tam eh, smo se srečali s poslanci z drugod. Najlepša hvala, Alberto, za to, kar eh, si povedal v zvezi z Santiago. Rad bi se zahvalil tudi kolegici iz Makedonije, kajti sodelovali smo z um, auditoriji v Skopju in tako dalje. Vem, da sem prekoračil čas, imam pa presenečenje, sem namreč igralec. In glede na to, da imam tu, imamo tukaj nekaj kolegov, ki so ravno tako igralci, bi vam eh, rad. povedal naslednje, in to sem povedal tudi že ministru za izobraževanje. Gre za besede polskega pesnika, ki je umrl v koncentracijskem taborišču. Te besede so namenjene bralcem. Brati je treba enkrat, večkrat. Brati je treba veliko let, samo tako lahko ulovite ptico in to brez strahu. Ptico, ki leti proti vam. Zapisati morate enkrat, dvakrat in pisati vrsto let, zato da bo ptica pristala v vaših rokah in s tem končala vašo samoto. Ta ptica vas bo peljala preko rek, čez gore. Zato morate verovati vase in začeti od začetka, kajti tudi tam se začne vas svet. Hvala. Najlepša hvala tudi za ta zadnji kulturni prispevek, za to prelepo pesem. Tako, sedaj prehajamo na razpravo. Ponovno imam devet govornic oziroma govornikov na seznamu in ponovno moram vaš čas za govor omejiti na eno minuto. Začenjam s predsednikom eh, odbora za kulturo Luigijem Galom. Prihaja iz italijanske eh, poslanske zbornice. Izvolite, Luigi. Eno minuto. Dobar dan, gospa predsednica, dobar dan, kolegice in kolegi. Hvala vsem. To je enkratna priložnost danes, da se pogovorimo o strateških vprašanjih kulture in izobraževanja v Evropi. V Evropi smo lahko kulturna velesila. In naložbe v kulturo in izobraževanje ne pomenijo samo Eh, rast gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, pomoč eh, razvijanja talentov mladih, temveč je to tudi pomemben gospodarski model. S pomočjo kulture lahko razvijamo nov model razvoja. Kajti to potrebujemo sedaj, ko se soočamo z ekonomsko, eh, okoljsko in identitetno krizo. Morda je sedaj pravi trenutek, da se tega zavemo. Ne smemo pozabiti, da obstaja tudi neka vrste gospodarski kulturni model za celo vrsto sektorjev. Kultura je odporna, še vedno ustvarja delovna mesta, še vedno ustvarja gospodarsko dejavnost. Če govorimo o razvoju, pa mislim, da bi morali morda se posvetiti tudi vprašanju, kako odpraviti proračunske omejitve, ko gre za naložbe v kulturo in izobraževanje. To je velik izziv in moramo najti neko skupno rešitev za to. Hvala, gracije. Reinhard Pisek je naslednji govornik je predsednik odbora za kulturo uh, eh, Zvezdnega sveta v Avstriji. Spoštovane gospe in gospodje, gospa predsedujoča. Evropsko leto kulturne dediščine 2018 je prilika za to, da posodobimo našo zgodovino, da jo prenesemo v sedanjost. Če govorimo o zgodovini, naj Takoj spregovorim o Avstriji. Pred nekaj leti smo praznovali tisočletnico ustanovitve prve države na našem ozemlju. In 6. in 7. decembra letos bo zaključna slovesnost eh, tega evropskega leta na Dunaju. Veliko uradnikov, predstavnikov, visokih eh, politikov in tako naprej bodo prišli na to konferenco. In eh, ko gre za kulturo in za dediščino, se bodo lahko državljanske pobude morda povezale, združile na Dunaju. 80 odstotkov vseh stavb na Dunaju izhaja iz eh, časa baroka in moramo se zavedati, da je to zelo bogata kulturna dediščina, ki jo moramo ohranjati ne samo za Avstrijo in naše državljane, temveč za svet, svetovne državljane. Hvala. Sedaj pa Felix Montesarti iz Španskega senata. USA. Buenos días. Ah, ya. rápido. <laughs> Eh. Lepo zdrav. Čisto na kratko. Kultura in identiteta so temelj evropskega projekta, zato pa potrebujemo močne temelje. Imeli smo te vrednote v obdobju 2014-2018, izobraževanje, eh, znanost in tako dalje. Sedaj pa potrebujemo solidarnost, medteritorijalnost, medgeneracijsko sodelovanje. Tukaj mislim predvsem na podeželje, predvsem na dediščino podeželja. Govorim o gospodarskem in delovnem. Eh, delovni enakopravnosti. Potrebujemo informacije, izobraževanje, udeležbo in tako dalje. Govorim predvsem o ljudeh, o pokrajini, kjer moramo vse zaščititi in zavarovati. Zavarovati moramo običaje, običaje ki so oživljali podeželje za to, da bi lahko zgradili kulturo kot eh, pravico, kot vrednoto in kot vir. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa član našega odbora v Evropskem parlamentu, Julie Ward. Eno minuto imate na voljo. Najprej naj poudarim, kako bogata razprava je to tudi sama sem pisateljica in pesnica. In v Evropskem parlamentu sem se navadila uporabljati hajku, kajti treba je biti zelo kratek. Veliko krat v naših razpravah tudi uporabljamo kreativnost in kulturo. Želela bi pohvaliti delo prostovoljcev, ki so veliko krat avtori pomembnih pobud, ki jih potem organizacije in inštitucije naprej razvijajo. Malcolm Mell, moj prijatelj, ki je ustanovil fondacijo za judovsko dediščino, je pripravljen, je, je skupaj se sodelavci izdelal makete uh, judovskih eh, templjev v Evropski uh, uniji. Poleg tega je njegova nevladna organizacija celo vrsto drugih kulturnih programov sponsorirala. To kaže, kako pomembno je povezovati se, izmenjevati dobre prakse med seboj. Ko gre za restauracijo uničene kulturne dediščine, naj povem, da tega več ne bomo mogli početi v prihodnosti, če ne bomo uporabljali digitalnih orodij. Sirski internet ima nekega podjetnika. Kasar Patel je bil lastnik spletnega podjetja. Ubili so ga in preden ga je ISIS eh, ubila, je ustvaril 3D verzijo Palmire. In na podlagi tega bomo v prihodnosti lahko Palmiro obnovili zaradi njegovega dela. Če ne poznate tega človeka, Poglejte si na spletu, kdo je, kaj ti zelo pomemben je bil pri ohranjanju te dediščine in to ga je stalo življenja. Hvala. Sedaj pa <clears throat> podpredsednica odbora za kulturo iz Kosova, Tauta Haksin je njeno ime. Kje ste? Ateuta, oprostite, pravi predsednica. Okay. Dear ladies, yeah. Ja. um... Gospe in gospodje, dve zgodbi ste slišali o zgodovini Kosova, zato vas vabim, da nas obiščete na Kosovo in da vidite, kaj je res, resnično. Republika Kosovo bo šele sprejela odgovornost za svoje članstvo v UNESCO in drugih eh, mednarodnih organizacijah, to pa osporava Srbija. Srbijo prosimo, da vrne ostalino, ki je eh, eh, albanskega porekla, pa tudi naše arhive. Hvala. Pojdimo naprej. Vesna Bedeković iz Hrvaškega parlamenta je naslednja. Hvala za to, da ste mi še enkrat dali besedo. Najprej bi želela povdariti, da je Republika Hrvaška država z zelo bogato snovno in nesnovno kulturno dediščino. Velik del te dediščine je, na, je pod UNESCO-vo zaščito. Žal pa moram reči, da del te bogate kulturne dediščine Hrvaške je bil uh, uničen v 90-ih letih prejšnjega stoletja v vojno, ki je potekala na hrvaškem ozemlju. Zlasti pa so bili prizadeti nekateri naši mestni predeli, uh, zaščitena jedra mest v Dubrovniku, v Vukovaru, pa tudi Zagreb in del stare arhitekture v Zagrebu je bil uničen. Kljub temu, da je preteklo več kot 20 let od te vojne, smo sicer uspeli večino teh eh, spomenikov konzervirati, obnoviti in zaščititi in to zlasti s pomočjo evropskih sredstev, pa tudi seveda z našim lastnim denarjem. Želela bi povdariti, da je Hrvaška absolutno zavezana varovanju, ohranitvi in restauriranju kulturne dediščine. Zadnje dejanje obeleževanja Evropskega leta kulturne dediščine bo razstava, ki eh, jo bomo odprli decembra letos v Zagrebu organizirajo Evrop, eh, oprostite, Hrvaški restauratorski eh, zavod, ki bo ob tej priložnosti proslavljal tudi 80. obletnico ustanovitve. In s tem želimo tudi pri nas povdariti, kako pomembno je konzervirati oziroma restaurirati in ohranjati lastno kulturno dediščino. Hvala. Hvala, sedaj pa. Andrija Popovič, ki je, sicer, ki je tudi sicer že spregovoril in prihaja iz Črnogorskega parlamenta. Hvala. Še enkrat, da ste mi ponovno dali priložnost spregovoriti. S tem bom nadaljeval moj prejšnji govor in bom povedal nekaj o kulturni dediščini v Črni gori. Največji del spomenikov se nahaja v zalivu Boke Kotorske. Nastali so v času eh, Mletske republike ali v času Avstro-Ogrske. To je del svetovne kulturne dediščine in je pod zaščito eh, UNESCO. Gre za veliko število crkva in eh, podobnih verskih objektov, Kotor, ko je bil na vrhuncu svojega razvoja, je imel 30 crkva in eh, manastirjev. Cela vrsta katedral, ki, bila, ki so znane po vsej Evropi, se nahaja tam. Na Skadarskem jezeru je tudi kompleks eh, samostanov, obstaja pa tudi še cela vrsta drugih krajev. To je popek in srčika srednjeveške črnogorske države, plemen Slavišev in Bašičev, ki so uh, ustvarili temelje naše kulture. V notranjosti Črne gore imamo tudi velike, veliko zgodovinskih in kulturnih spomenikov, ki govorijo o naši zgodovini. Tukaj je moč najti bizantinski vpliv tako v arhitekturi kot tudi v freskah. Hvala.

dejal nekaj gospodu Fedoroviču, ki prihaja z Polske, ki je vnesel malce barvitosti s eh, svojim recitiranjem eh, poezije. Rad bi zaprosil komisijo, da, pos, da je bolj prožna, da ni tako stroga glede financiranja kulturnih projektov. Imamo kar nekaj omejitev, kajti omejili so nam možnosti delovanja in tudi kam se lahko vlaga na področju kulture v državah članicah. Zato moramo biti previdni in Um, kot smo videli in um, slišali odgovornikov, mislim, da se moramo vrniti na to vprašanje. Hvala. Hvala. Sedaj pa zadnja govornica v tej razpravi, to je Dragana Kostič iz Srpskega parlamenta. Ena minuta. Hvala, gospa predsednica. Moram povdariti, da Srbija in Ministrstvo kulture vlagamo posebne napore v uh, zaščito naše kulturne dediščine. Naj omenim projekt, ki ga sedaj razvijamo in je posvečen šestim carjem, ki eh, so bili rojeni pri nas. Najbolj pomemben je Konstantin, ki je uvedel krščansko uh, vero. Na podlagi teh spomenikov se pri nas razvija kulturni turizem in vse več turistov obiskuje naše spomenike in uh, del kulturne dediščine. Kakšna pa je resnica, ko gre za Kosovo in Metohijo, o tem ne bi razpravljala tukaj. Mislim, da so dejstva tista, ki zelo hitro pokažejo na realnost. Hvala. Hvala. S tem smo končali razpravo v zvezi z drugo okroglo mizo in prehajamo na tretjo okroglo mizo in zadnjo. Ta se je ohvarjala z pomembno temo kulturne dediščine in izobraževanja. No, nekaj o teh povezavah smo danes v razpravi že slišali. Sabine Verheindliges je vodila to razpravo. Besedo imate. Ta okrogla miza je najprej prisluhnila podrobni razlagi komisije o tem, kaj se je dogajalo v zadnjem letu na področju kulturne dediščine. Gre, šlo je tudi za dva načrta, ki jih je predstavila komisija, v poučevanje kulturne dediščine in uporaba kulturne dediščine kot neke vrste učno orodje za povezovanje različnih generacij komisija bo imela pomembno vlogo pri tem, pri razvijanju teh projektov in financiranju teh projektov. Finančna podpora Horizontu 2020 in programa Ustvarjalna Evropa je eh, bila uporabljena za spodbujanje novih dejavnosti. Obstajajo načrti eh, mnogih eh, Eh, načrtov še za vnaprej. Komisija pripravlja akcijski načrt za kulturo, pripravlja pobude kot dediščina v šole, to je eh, platforma za e-učenje, kjer gre za sodelovanje med EU in UNESCO, ko gre za snovno kulturno dediščino. Tudi parlamentarci iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov so spregovorili, o tem, da je treba spodbuditi te vrste dejavnosti na vseh uh, ravneh. Razpravljali smo o tem, kaj so ključni nauki za prihodnje delo. Treba je ceniti in razvijati uh, spoštovanje evropske kulturne dediščine, tako snovne kot tudi nesnovne. Zlasti je treba povezati celo vrsto dejavnosti z recimo šolskimi kurikuli. Zagotoviti je treba tudi, da različni deležniki lahko sodelujo pri upravljanju in vodenju. Tukaj je pomemben pristop od spode na vzgor. Na regionalni ravni je videti, da je treba okrepiti dejavnosti. Več pa je treba narediti, da bi vključevali kulturno dediščino v šolske kurikule vsebina, vsebina, ki se nanaša na kulturno dediščino, je nekaj, kar mora od vsega začetka biti vključeno v pouk. Zlasti je treba več pozornosti posvetiti strokovnjakom, mladim strokovnjakom na tem področju, tudi tistim, ki si prisvajajo veščine potrebnih obrti. Prostovoljne delo je lahko koristno pri ohranjanju kulturne dediščine in pri vključevanju lete v celo vrsto pobud za mlade. Treba je zagotoviti urejen okvir za prostovoljno delo, ki pa mora seveda biti prilagojen tudi načinu življenja in razmišljanja mladih generacij. Ne moremo se samo osredotočiti na znanost in eh, tehnološke možnosti. Treba je mladim dati sicer nove tehnološke možnosti za povezovanje sodobne tehnologije z umetnostjo. Umetnost in kultura je lahko tudi učno orodje v, v mnogih predmetih. In to je pomembno tudi za prihodni razvoj tako kot so ugotovili v drugih eh, delovnih oziroma okroglih skupinah. Če ne bomo s kulturno dediščino in umetnostjo uspeli približati naše preteklosti eh, sedanjim generacijam, bomo izgubili enkratno priložnost, da se to enkrat zgodi. Najlepša hvala za povzetek včerajšnjih eh, razprav. Kaže, da so bile razprave zelo živahni. Sedaj bi rada pozdravila govornike v tem sklopu. Začenjamo s Nikol Gešekonik, je raziskovalka na Svobodni univerzi v Bruslu. Sedaj nam bo kratko predstavila svoja dognanja. Najlepša hvala. Kje pa je? Uh mhm. -huh. Thank you, Mrs. Chair. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, najlepša hvala vsem poslankam in poslancem iz nacionalnih Evropskega parlamenta. Pozdravljam tudi vse udeležence. Mi smo analizirali možne sinergije med izobraževanjem in med politiko o kulturni dediščini. Kaj potrebujemo za to, da bi sinergije postale bolj učinkovite? Kako bi lahko kako izobraževanje združili s kulturno dediščino, da bi lahko okrepili zmogljivosti in znanje evropskih državljanov, zato da bi postali bolj odgovorni državljani, ne samo izpopolnjeni. Če si pogledate obstoječo literaturo, vidite, da obstaja zmeda med jeziki in kulturi glede uh, pojmov v zvezi z likovno umetnostjo, eh, izobraževanjem, kulturno dediščino, izobraževanjem o kulturni dediščini. Zelo pomembno je vzpostavljanje vezi med kulturno dediščino in izobraževanjem te sinergije obstajajo in že nekaj jih imamo tukaj na seznamu o evropskih spomenikih, o kulturnih koreninah, e-twinning, nekateri so časovno omejeni, kot vse poti vodijo v Rim, mesta srečajo mesta, eh, grafiti, zaščitimo svojo kulturno dediščino, nekateri s, um, nekatere sinergije izhajajo iz uh, spodaj na vzgor, kot eh, je Evropsko leto Evropske kulturne dediščine, deljenje kulture in deljenje dediščine. Veliko še drugih primerov imamo na tem seznamu. Te sinergije pa niso dovolj. Zakaj? Med našimi nognani je postalo jasno, da je kulturna dediščina eh, nekakšen obliž za izobraževanje, ki je odvisna od pobud posameznikov. Ni pa nobenega dolgoročnega načrta s tem v zvezi. Upravili smo raziskavo o 11.500 dogodkih in skušali gotoviti, kaj bomo izluščili za načrtovanje v prihodnosti teh projektov. Slišali smo, da je treba znova uvesti glasbeno vzgojo v učne načrte v šolah. In s tem pridemo na naslednje dognanje. Izobraževanje ni dovolj ukoroninjeno v kulturno dediščino, zato potrebujemo sinergije, ki bi bile strukturno usidrane v šolske sisteme in še dodatna priporočila in študije so tukaj omenjene in eh, pojavile se bodo tudi v priporočilih. Glede na izobraževanje in kulturno dediščino bi priporočali, da bi poslanci upoštevali ta priporočila za financiranje in za izvanje evropskih politik, vključevanje ima strukturno vključevanje kulturne dediščine in izobraževanja o kulturni dediščini v vse šolske učne načrte, v uradne in v neuradne vrste izobraževanja. Potrebujemo jasno opredelitev kulture, kul kulturne dediščine, izobraževanja, umetnostne vzgoje, e-, evropski glosar. Vsi ti termini so specifični, mogoče bi lahko lahko z dediščino izobraževanjem najbolje opisali celoten obseg. Treba je omogočiti širjenje najboljših praks, prenosljivi primeri, dediščina v učnem razredu, veščine preko učenja o kulturni dediščini, vseživljenjskim učenjem potrebujemo tudi izobraževanje v okviru nacionalnega sveta muzeja, potrebujemo tudi širjenje e, izobraževanj, izobraževalnih orodij in e, posodabljanje povezav med izobraževanjem in sektorjem kulturne dediščine, da bi preprečili preveč informacij. Spodbujati moramo tudi e, izobraževalne tečaje glede osveščanja in ohranjanja kulturne dediščine kot tudi preko programov Erasmus, programov vseživljenskega učenja in tudi drugih programov, ki jih organizirajo različni organi. In za konec, treba je načrtovati finančna sredstva dolgoročno. Na podlage tega, kar se je izkazalo za uspešno, treba je vzpostaviti finančne sinergije med različnimi evropskimi odbori, in eh, graditi močna partnerstva, namesto da samo eh, množimo enkratne dogodke. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala za ta prispevek sedaj za nami je neuspešen trialog o naslednjem proračunu za leta 2019, kaj ti skušamo bolj trajnostno sprijeti finančne načrte takoj, ko jih bomo imeli. Torej, najlepša hvala. Sedaj bi dala besedo Rafaelu Žeraru iz Nacionalne skupščine iz Francije, ker nas mora prej zapustiti, zato mu predajam kratko kar takoj besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe poslanke, gospode poslanci nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta. Z veseljem tukaj zastopam odbor za kulturo in za izobraževanje nacionalne skupščine v Franciji. Tukaj smo se sestali zato, da razpravljamo o kulturni dediščini v Evropi, o književnosti, o glasbeni dediščini, umetnosti in tako dalje. To je dediščina preteklih generacij in zato je ne mogoče prenesti to dediščino brez izobraževanja. Imamo skupno kulturno dediščino. Evropa je bila vedno prepletena z različnimi umetniškimi silami in tokovi iz različnih držav. Imamo eh, Rim, eh, stari Rim, eh, bizantinski imperij in eh, druge imperije, ki so širili svojo kulturo. Eh, Eh, svobodni pretok umetnikov umetnine so oblikovali zelo podobno zgodovino in kulturo v Evropi, v Evropi, kar nam daje občutek enotne identitete in skupno kulturno dediščino. Vendar pa si moramo prizadevati, da bi ohranili kulturno dediščino in jo prenesli na prihodne generacije. Soočamo se z izzivom skupne evropske identitete in tudi spostavljanja dialoga z drugimi mnogimi kulturami. Predsednik Macron je danes zjutraj obiskal Molenbeek in opozoril prebivalce, da se ne smejo stovetiti samo svojo četrtjo, ampak s celotnim mestom, državo in z Evropsko skupnostjo. Torej, moramo spodbujati občutek pripadnosti eh, v gospodarskem prostoru, vendar pa tudi z obreževalnim in kulturnim in umetniškem prostoru. Kot je, je že omenila kolegica iz Portugalske, je, ki je opozorila, da je treba spodbujati učenje tujih jezikov od prvega razreda osnovne šole naprej. Treba je vzpostaviti izobraževanje, ki bo zaobjelo vse otroke in da ti otroci ne bodo več odvisni od lokalnih politik. Treba je oblikovati načrt za to, da bodo vsi otroci od 3. leta do 18. leta dobili kvalitetno in kakovostno umetnostno vzgojo. Imeli smo seveda glasbeno vzgojo, ekskurzije, obiske muzeja in tako dalje, vendar pa je treba spodbujati umetnostno vzgojo, ne samo na področju glasbe, ampak je treba omogočiti otrokom iz vseh družbenih okoliščin, da se spoznajo in se soočijo z umetnostjo. Treba je posvetiti delež učnega načrta eh, umetnostni vzgoji. Uh, in tudi ob šolske dejavnosti se morajo osredotočiti na umetnost. Torej, že od predšolskih otrok naprej je treba razvijati um, vseh pet čustov, kot pravijo na Ministrstvu za izobraževanje. Treba je razvijati glasbo, treba organizirati zbore v vseh šolah in uh, organizirati možnosti obiskov koncertov učenci morajo potem eh, sprejeti najmlajše v svoje kroge, kjer organizirajo koncerte in druge glasbene dogodke. Veliko znanih umetnikov je tudi že izvajalo svoja dela v šolah. Treba je torej osveščati in izobraževati naše učence o kulturni dediščini in spodbujati načrte za ohranjanje. Učni načrti morajo vsebovati obiske spomenikov ali muzejev, glasbene prireditve, gledališke predstave in tako dalje vsaj enkrat na mesec. Treba je torej zagotoviti umetnostno vzgojo za učence, zato da avtonomno razvijajo svoje talente. Torej, e, eno leto jim moramo dati na voljo vstopnice za kulturne dogodke, zato da lahko sami obiščejo e, dogodke, ki jih zanimajo. Imamo torej vstopnico, ki je digitalne narave, je aplikacija, kjer lahko o, eh, mladi izvejo za kulturne dogodke, zato imajo na voljo 100 evrov. V Italiji je to uvedel Mateo Renci. Če bi to uvedli na evropski ravni na podlagi italijanskih izkušenj, bi lahko omogočili tudi izmenjave med državami in med različnimi kulturnimi inštituti. Torej, razširili bi lahko to idejo na druge države, ne samo v obliki denarja, ampak v obliki aplikacije, ki temeni na geolokalizaciji, da bi lahko tudi študenti v okviru Erasmusa obiskovali te dogodke. Torej, treba je ukrepiti povezavo med izobrazbo in kulturo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. za te pozitivne primere, o katerih ste poročali. Sedaj bomo dali besedo Mariji, Mariji Augusti Santoš iz uh, portugalskega parlamenta. Izvolite besede, vaša najlepša hvala, gospa predsedojoča. V imenu skupščina portugalskem bi rada pozdravila vse prisotne smo spomin, ki ga imamo in odgovornost, ki jo prevzamemo. Brez spomina nas ne bi bilo, brez odgovornosti pa mogoče tudi si ne bi zaslužili, da obstajamo. Tako je zapisal Jose Saramago, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. V tem letu kulturne dediščine moramo pozdraviti in se spomniti skupnega spomina in razvijati kulturni spomin. Vendar pa je treba spodbujati izobraževanje in znanost na podlagi kulturnega znanja. Gre za dediščina, ki je raznolika, vsebuje kulturno raznolikost ljudstev in narodov. To je naša dediščina, vendar pa je tudi dediščina za naslednje generacije. Portugalska je država, ki je odprta uh, do preostalega sveta, ima diasporo posod po svetu in tesne vezi z, z drugimi državami, ki jih povezuje z Evropo. Vendar pa je tudi država, ki spodbuja človekove pravice, želi vključujoč izobraževalni sistem, spodbuja opisnovanje in državljanstvo in želi zgraditi prihodnost za vse generacije. In zato Portugalska meni, da je kultura eden od stebrov za demokracijo in za nacionalno identiteto. Ravno tako meni, da je to ostavna pravica, da dobimo demokratični dostop do kulture kulturne dediščine in kulturnih dobrin. Zato moramo spodbujati delo na področju ohranjena, varovanja in obnove naše dediščine, zato da lahko oblikujemo transvezalno kulturno politiko skupaj z izobraževanjem in znanostjo. Izobraževanje zahteva metodično in eh, kontinuirano delo in zato moramo okrepiti umetnost in eh, družboslovne vede v izobraževanju izobraževalnem sistemu. Znanost je seveda zelo pomembna glede uporabe novih tehnologij in digitalizacije kulturne dediščine. To predstavlja zelo pomembne dejavnike za okrepitev naše kulture in socialne dediščine identitete. Moramo tudi okrepiti demokratizacijo dostopa do kulture za publiko širše gledano, kar mora postati univerzalna pravica. To temelji na projektih in dejavnostih v vseh kulturnih sektorjih. Zato bi rada povdarila izvajanje nacionalnega načrta za umetnosti, ki ga bomo izvajali v šolah skupaj z eh, nacionalnim načrtom za branje in za kinematografijo. Tako bomo lahko okrepili delovanje v naši mreži, delovali centralno, decentralizirano in vključili tudi publiko in eh, civilno družbo. Naša identiteta identiteta je skupna identiteta, evropska identiteta. Gre za sidro čudežnega trikotnika, ki je sestav izobraževanja znanosti, državljanov in kulturne dediščine. Izobraževanje je nepogrešljiv dejavnik za človeški razvoj, za gospodarsko-družbeni razvoj za politični razvoj, kar bomo uvedli v šolah, ki je privilegiran kraj za izobraževanje, kot pravi UNESCO, ki pravi, da moramo zagotoviti univerzalno izobraževanje, moramo spodbujati izobraževanje za državljanstvo, okrepiti izpitov, zmogljivosti, še posebej najmlajših šolarjev, ki morajo spoznati zgodovinske vire in kulturno dediščino, zato da lahko ohre, ohranimo in vključimo te vire v njihov vsak dan in da spremejo kulturno dediščino identiteto, potrebujemo sinergije med izobraževanjem in javnimi politikami na področju kulturne dediščine, vendar pa to ni dovolj. Ravno tako nimamo dovolj ukrepljene eh, strukture za to, da bomo dobili čim bolj učinkovita orodja. Potrebujemo več sodelovanja, boljšega sodelovanja. Moramo biti tudi zmožni, da poglobimo to sodelovanje, da bomo na podlagi znanj, eh, pridobivanja veščin, virov lahko dobili dovolj znanje sodelovanje v miru. Gre za globalizacijo univerzalnosti organizacije in veliko krat pozabimo na zapostavljene kulture. Zato moramo spodbujati medsebojno spoštovanje, skupno odgovorno za to, da lahko dosežemo mir na svetu. Sedaj praznujemo 70. obletnico Univerzalne deklaracije človekovih pravic. Portugalska je tudi ratificirala listino človekovih pravic, kjer piše, da mora Evropa postati svetilnik um, in oddati svetlobo na, področje, na področju kulture, zato da očlovečimo našo skupnost. Evropa mora oblikovati človeško politiko in jo vključiti v naše načela. Mi moramo krepiti našo evropsko identiteto, oblikovati skupno kulturno dediščino v svobodo svobodi, ki si jo vsi zaslužimo. Sedaj pa citiram Albera Kamija, ki je ravno tako dobitnik Nobelove nagrade za knjižnost. Brez kulture bi imeli samo relativno svobodo in tako brez um, kulture bi bila družba samo. E, džungla. Zato moramo spodbujati avtentično ustvarjanje, kar je dar prihodnosti. Najlepša hvala za, to, za ta strasten poziv. Sedaj pa nadaljujemo s Teuto Hačiju iz Kosovske skupščine. Najlepša hvala. Rad bi ta dal nekaj besed v zvezi s tem sklopom. Gospe in gospode, kulturna dediščina na Kosovu je zelo bogata in sega daleč v starodavne čase. Menimo, da gre za državljano, ki je zelo bogata z raznolikostjo kulture in ljudstev, kar je vrednota, ki jo moramo hraniti in varovati. To tudi ščiti naša ustava in naša zakonodaja. Republika Kosovo vlaga v kulturno dediščino vseh skupnosti na enakopraven način. Ker imamo tako zelo bogato kulturno dediščino, menimo, da to predstavlja zelo pomemben del evropske kulturne dediščine. Zato, bi, zato bi bilo dobro, da bi tudi Evropska unija ulagala v to področje, da bi lahko ohranili čim večji delež naše kulturne dediščine. Splača se priti k nam si ogledati našo bogato kulturno dediščino in da je realnost popolnoma drugačna od tega, kar smo slišali od srpske delegacije ohranili smo na tisoč artefaktov, ki jih hranijo v Beogradu. Mislim, da bi te morali vrniti Kosovo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo. Emruli Išler in rada bi se najprej opravičila, da danes nismo omogočili turškega tolmačenja. Zelo sem razburjena zaradi tega. Včeraj smo imeli turške tolmače, danes tega ni in to bomo raziskali, zakaj do tega ni prišlo in zakaj tega danes nismo omogočili. Zato bi se vam rada zahvalila, zato da ste pripravili prispevek v angleščini. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za organizacijo tega srečanja. Prepričan sem, da je zmenjava znanja zelo pomembna za spodbujanje in razvijanje naših odnosov prihajam iz države kandidatke s, eh, z upanjem, da na koncu postane članica Evropske unije in zato Turčija pripisuje velik pomen kulturnim odnosom z Evropsko unijo kot tudi vsemu, kar je povezano s kulturo in izobraževanjem. V tem okviru poglavja številka 26, ki je namenjena kulturi in izobraževanju, želimo delovati v skladu z evropskimi linijami in v okviru podpore kulturne politike Evropske unije. Turčija je pripravljena na pogajanja o tem poglavju, vendar pa nažalost eh, so pogajanja blokirana zaradi političnih razlogov. Zelo pomembno je razvijati razvojno politiko na tem področju. Turčija si deli temeljne vrednote na področju kulture, spodbujne kulturne razumnikosti in zaščite kulturne dediščine. V tem okviru Turčija prispeva in sodeluje v kulturni agendi za kulturo in sledi politikam za izboljšanje mednarodnega sodelovanja še posebej eh, v okviru UNESCO. Turčija je članica in podpisnica mednarodnih konvencij v zvezi s kulturno dediščino. In eh, v tem smislu tudi sodeluje. Že od leta 2000, eh, ko Turčija sodeluje v evropskih izobraževalnih eh, in kulturnih programih. Znotraj kulturnega programa smo uspeli prevesti kar precej književnosti umetnosti. Imamo tudi Istanbulsko fundacijo za kulturo in umetnost, ki spodbuja projekte za kulturno sodelovanje. Sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami, kot je UNESCO. Tepol in svetovno carinsko organizacijo, zato da bi preprečili tihotaplje in nezakonito prodajo umetniških del. Želimo tudi spodbujati vrnitev kulturnih dobrin državam izvora. Turčija je podpisnica najpomembnejših mednarodnih sporazum, sporazumov, ki pozivajo k vrnitvi umetniških del, ki so pomembna za identitete držav. Tretje države morajo prispevati k reševanju teh vprašanj na konstruktiven način. Vse države morajo krepiti medsebojno sodelovanje s tem, da se zavedamo deljene odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih obvez. Turčija obsoja uničenje in škodo, ki je storjena na področju kulturnih dobrin. Želimo tudi preprosti doseči prepoved nezakonitega pretoka in tihotapljenja kulturnih dobrin, želi storiti vse, kar lahko, da lahko vrnemo ukradena umetniška dela in artefakte državam izvora. Organizirali smo tudi delavnice za naše policiste. Um, stiskali smo in tudi razdelili eh, knjižice v vse zadevne inštitucije, zato da bi lahko vrnili ukradene kulturne dobrine državam izvora. Poleg tega Turčija želi spremeniti izobraževalni sistem in želi spremeniti zakonodajne ukrepe na področju kulturnih zadev. Turčija tudi sodeluje v več programih na več področjih kot tudi v projektih tvininga na področju izobraževanja, kot je vseživljensko izobraževanje, kar je zelo pomembno za mlade. Spoštovani kolegi, Rad bi zaključil govor s tem, da izrazim eh, skrbljenost in pomembno vprašanje naše kulture, naše veroizpovedi. Eh, socialno razumevanje ne sme uničiti nobenih verskih ali kulturnih krajev. V otom, času Otomanskega imperija so cerkve, sinagoge in džamije sobivale um, v miru. In tam eh, smo videli mesta, kjer eh, so, so bivala eh, različna ljudstva, kulture, verespovedi, džamije, sinagoge in tudi druge kulturne dediščine. Vidimo, da so uničene v Evropi zaradi nacionalističnih gibanj. Turčija želi zaščititi svete kraje in zato smo restaurirali veliko crkv in sinagog, ki so sedaj odprte za molitve in za turistične obiske. Rad bi se še enkrat zahvalil za organizirano srečanje in veselim se že sodelovanja z vsemi vašimi državami. Hvala lepa. Najlepša hvala. Lahko samo upamo, da bomo vseeno omogočili sodelovanje, čeprav iz političnega vedika včasih to težko upam, da bo to lažje potekalo na kulturnem področju. Najlepša hvala, da ste prišli in da sodelujete na naši konferenci. Sedaj gremo na zadnji sklop. Časa imamo do 15 čez za razpravo. Skušala bom dati besedo čim več govornikom. Kolikor bo šlo, začnemo z Marie-Louise O'Donnell iz Irskega senata. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zastavili ste vprašanje v zvezi z eh, krizo identitete, kdo smo, odkot prihajamo, kam gremo. Nismo še slišali odgovora na, te, na ta vprašanja. Če si pogledate izobraževanje, dostojanstvo, kulturo, vidite, da je sila in moč umetnosti glasbe tista, ki govori ljudem. Imamo vizualno umetnost, književnost, poezija. To je največja moč um, naše politične moči. To je pomemben del izobraževalne strukture. Če si pogledate, kje leži moč, to je v zdravju, v čustvenem duševnem zdravju, gre za pripadnost in pomaga nam tudi, ko želujemo. Ne bomo se spopadli z, z računanjem, če se bomo slabo počutili in iskali svoj prostor v družbi. Moramo tudi zastaviti pomembno vprašanje, zakaj umetnost niso v prednosti, zakaj nima prednosti med inženirigo, matematiko in znanostjo. Z zakaj jih sedaj stiskamo v en koš, zakaj ne moremo tega poudarjati na splošno povsod, kajti vse, kar smo tukaj omenili, je povezano z vidiki umetnosti, ki so povezani z koreninami in z manifestacijo vsega tega, o čemer govorimo. Šemes Hini, veliki pesnik, je dejal, da potrebujemo več kulture, kajti vsakokrat, ko prižgemo televizijo, vidimo bančnike, ki dobivajo plačila za vse, za krizo, za napake. Zato potrebujemo enako moč v zvezi s kulturo in umetnostjo zaradi tega, ker je to, kar je. Gre za našo duševno, intelektualno in čustveno ekonomijo. Najlepša hvala tudi za ta strasten prispevek. In seveda lahko vsi to uh, brez težav podpišemo. Sedaj pa gospa Krasnovjeska. Z Polske, eno minuto. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prihajam iz polskega parlamenta, sem članica odbora za kulturo in izobraževanje. Rada bi povedala nekaj besed v zvezi z današnjo razpravo. Izobraževanje in kulturna dediščina je del dediščine. Ta del dediščine gre za dve področji, ki si delita skupen interes. Še posebej pa gre za odražanje vrednot obojega. Izobraževanje in kulturne dediščine. Spoznavanje kulturne dediščine se mora začeti že od eh, malih nog, že od osnovne šole. To je zelo pomembno za vse otroke in zato mora otrok dobiti dostop do kulturne dediščine, zato da vzbudimo zanimanje v njem. Mogoče bi lahko um, iznajdli igro, v zvezi s pomeniki v določenem mestu. To je zelo dober način preživljanja prostega časa, da se je združijo otroci, starši in si ogledajo kulturno dediščino. tako bi otroka pokazali, kaj vse obstaja okoli njega. Poleg tega bi se lahko veliko naučil iz um, kulturnih spomenikov. To je zelo pomembno za izobraževanje, še posebej v šolah. Tudi izobraževanje v šolah nam omogoča varovanje kulturne dediščine in spodbujanje občutka identitete. tako na lokalni, nacionalni kot evropski ravni. Moramo podpreti učitelje, spodbujati inovacije in izobraževanje v šolah. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo poslanki iz Evropskega parlamenta. Julie Ward, eno minuto. Hvala. Samo nekaj bi dodala. Um, tudi za nas mora veljati izobraževanje, tudi mi se moramo učiti. Uh, in moramo biti zdosti ponišni, tako da vemo, da ne vemo vsega. In mislim, da se moramo tega loditi um, pri samih koreninah. In bila sem prva poliča pripravnica iz uh, organizacije Evropskih muzejev in v muzeju Bonafanta sem preživela um, nekaj dni in sicer je bilo to v Maastrichtu. No, o tem um, je bil posnet tudi film, pogledajte si ga. Ampak še več kot to lahko storite. Lahko tudi sami uh, eh, veste na pripravništvo v svojih lokalnih muzejih in boste delali potem v zadju, v zakolisi boste videli, kako delajo te organizacije in pa s kakšnimi zili se soočajo. In mi uh, vsi skupaj lahko mislim, da predvsej več strima za seksor. Hvala. Najlepša hvala.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 tudi preteklost, torej lahko marsikaj pomeni za sedanjost, za sodobni čas in prav tako lahko tudi vpliva na to, kako gledamo na naravo. Prav tako mislim, da se lahko marsikaj se naučimo in iz podeželja in iz mest in pa dedičine tam. Danes mislim, da se moramo vsi ukvarjati tudi s preteklostjo, moramo navizati stik s to preteklostjo. No, v preteklosti smo bili tudi priča številnim razseljevanjem in to potem povzroča kulturno negotovost. Um, ehm, Malo se kdo se tudi boji preteklosti in z kulturno dediščino mislim, da lahko premagamo to bojazen. Danes se državljani bojijo izgube svoje identitete. Tukaj gre za to, da ohranimo artefakte iz preteklosti in to sodobno tehnologijo. Gre pa tudi za to, da si omogočimo, da igramo čim bolj aktivno vlogo, potrebujemo čim bolj sodobno vizijo o preteklosti in na takšen način lahko potem pripravimo to novo enotnost, eh, ki jo potrebujemo v Evropi. Eh, gospa Bild. Merci, madame la présidente. <clears throat> L'initiative numéro. Voilà, euh, pobuda euh, l'état culturel de l'échine. Eh, se nanaša na eh, versko prehodno dediščino. To je še posebej občutljivo vprašanje v Franciji, sploh v grotesk. Tam imamo včasih škodrozne projekte, kot naprimer crkva svetega Frančiška je bila spremenjena sedaj v trgovinski center, škandalozno. Že sedaj bi lahko predvsej več naredili na to. Um, Kosovo, naprimer, ima um, tudi eh, pravoslavno dedičino, ki je za Srbe zelo pomembna. No, ampak, eh, ko smo videli danes, eh, kulturna dediščina je tudi predmet političnih um, um, sporov, to smo videli tudi v številnih napadih, um, naprimer sedaj pred mesecem. Moramo se vprašati, um, kako bomo uskladili um, naša stališča med političnimi strankami, če še za kulturo in pa dečjo ne moramo po, um, poskrbeti. Torej, tudi tukaj moramo, moramo narediti več. Hvala. Zadnji govornik je še enkrat Luigi Gallo iz italijanskega parlamenta. Potem pa moramo to razpravo končati. Žal. Presidente, ringrazio chi sta partecipando attivamente a questo dibattito. Hvala lepa. Bom eh, v tem času govoril predvsem o izobraževanju. Pogodba Evropske unije pravi, da je eden izmed naših ciljev tudi pripraviti evropski prostor za izobraževanje. Kaj to pomeni? Potrebno pedagoški skupni model za celotno Evropo moramo se nekaj naučiti iz eh, preteklosti in eh, na podlagi tega potem zgraditi skupno evropsko prihodnost in identiteto. Masi kdo tukaj se vprašal, kako lahko pridemo do um, tega, da se skupaj integriramo v družbo in v kulturo. Marsik kdo pravi, da moramo iti na um, prostore takšne kulturne dediščine, pogledati moramo kulturne spomenike. Uh, in se zamisliti, kaj ti spomeniki dejansko pomenijo. Mar se kdo je to omenil? V italijanskem parlamentu smo ob začetku mandata tudi sprejeli nekatere evropske predpise in jih začeli prevajati v našo zakonodajo. In del predpisa se nanaša tudi na učitele in pa na izobraževanje. In tu mislim, da je dober, eh, bolj horizontalen pristop. Eh, Zato hvala. Hvala tudi za te zadnje besede, ki so bile delno čustvene, napete. No, vsekakor je očitno, da tudi čustva pri tej tematiki imajo svojo vlogo. Konec koncev, kultura in izobraževanje se ne more ta kar tako uh, ločiti. Na koncu te konference imam sedaj čast in veselje pozdraviti evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tiborja Navračiča. Hvala, da ste prišli k nam. Prosim za zaključni nagovor. Gospod Navračič. Hvala, gospa predsednica, spoštovani uh, poslanci Evropskih in predstavnih parlamentov. Ta dva dneva sta bila odlična priložnost za razmislek in pa za razpravo o ključnih temah, ki so povezane z Evropskim letom kulturne dediščine. To je sedaj pravi trenutek za nas, da pogledamo evropsko prihodnost in tudi kulturna dediščina je pomembna pri tej prihodnosti. Bole moramo podpreti to dediščino. Moramo razmisliti o tem, kako lahko skupaj um, oblikujemo boljšo vizijo za prihodnost. Prav tako sedaj lahko predstavim um, svoje mnenje in se vam zahvalim za to odlično pobudo leta 2017. Ste nas eh, ključno podprli pri tem, da smo se skupaj odločili za to, da bomo imeli to leto leto kulturne dediščine. Potem smo tudi zagotovili proračunska sredstva. Potem leta 2018. Še vedno ste nas podpirali. Vrstili so se številni dogodki po celotni Evropi in tudi kolegom v parlamentih ste predstavili te dogodke. Uh, Prav tako smo tudi vzpostavili odbor nacionalnih koordinatorjev in pa zainteresiranih strani. Prav tako je po vaši zaslugi Evropsko leto kulturne dediščine um, bilo bliže evropskim državljanom. No in vsta truce izplačal več kot 6 milijonov evropskih državljanov je sodelovalo na 11500 dogodkih in 8000 projektov um, je dobilo to oznako Evropskega leta dediščine. Sploh smo pritehnili. Mlade, mladi um, bodo tudi v prihodnosti ščitili našo nenadomestljivo kulturno dedičino. Uh, naprimer, Discover EU je takšen projekt. To je um, pilotna uh, pobuda komisije um, od letos. Parlament je to podpiral. 15 tisoč uh, evropskih mladih je dobilo vozovnice in um, karte za to, da so obiskali številne kraje uh, po celotni Evropi, tako so se lahko marsikaj naučili od drugih in od drugih kultur in so ugotovili, kaj pomeni biti evropejec. Dva od teh mladih evropejcev sta tudi postala um, postolovca na področju kulture za to leto in sta potem drugim pripovedovala o tem, kakšne so bile njihove izkušnje in sta tudi pritegnila mlade k temu, da se jim uh, pridružijo. Potem še ena pomena pobuda uh, pri tem letu, pa Story Maps. Uh, um, skupni raziskovalni center komisije je to pripravil. To je uh, brezplačna interneta platforma in ravno kulturna dediščina se daje bliže vsem evropejcem. Um, vsi imajo informacije glede številnih pobud, ki jih vodi Evropska unija in pa drugi partnerje. In to korist uh, celotne kulturne dediščine. Naprimer, ta oznaka kulturne dediščine je takšen primer projekta. Uh, Potem eh, ta StoryMaps je tudi um, projekt, ki je vodil do Europeane. Več kot 15 milijonov umetniških del, um, knjig in pa medijskih dosev je bilo vključenih in to iz uh, eh, 3500 različnih uh, institucij celotne Evrope. Uh, več kot 15 tisoč uporabnikov je že um, uporabilo to zbirko in ta številka se še povečuje. Te pobude predstavljajo združevanje ljudi po celotni Evropi. Povezujemo se, da skupaj odkrivamo to, kaj je naša skupna kulturna dediščina. Imeli smo številne dogodke v ogromnih mestih, v majhnih vasicah in vsi ti dogodki so oživili zagon in uh, približali to dediščino evropskim državljanom. En primer, ki je bil še posebno uh, pomemben, je bilo naprimer um, zvonjenje um, nekega dne. Eh, septembra, 21. Eh, septembra so eh, bili zvonovi um, ehm, po številnih cerkvah v 14 ehm, evropskih državah. S to obudo smo gotovili, da sicer ž, ž, um, imamo različne kulture, zgodbe, govorimo različne jezike, ampak biti zvonov pa je vendarle skupno sporočilo upanja ter pa miru za prihodnost. Iz prve roke sem videl, kako te izkušnje mogoče ljudem, da um, na novo odkrijo evropsko in pa nacionalno ter um, regionalno identiteto, tudi kot rečeno v evropskem kontekstu. Na takšen lahko, način lahko um, potem poskrbimo za bolj um, skupno identiteto. Mislim, da vsi vemo, da nas druži skupna kulturna in zgodovinska izkušnja v Evropi. To moramo priznati in to je sploh sedaj zelo pomembno, kajti pojavlja se številna napetost v naši Evropski uniji. Uh, In mislim, da bi bilo dobro, da se spomnimo tudi najbolj ključnega um, nauka iz tega leta, namreč več nas združuje, kot pa ločuje v Evropi. Ta enotnost um, je značilnost tega leta in to je vključujoča pobuda, ki vključuje vse evropske institucije, vse države članice Evropske unije, potem devet partnerskih držav, kot tudi številne druge akterje na kulturnem področju. Sploh bi tukaj rad še enkrat podaril podporo Evropskega parlamenta. Evropski parlament na primer financira za 800 tisoč eh, evri pilotni projekt za to, da naprimer smo spremljali, kaj se dogaja s 1500 židovskimi um, grob, grobišči v evropskih državah. Tako bomo tudi potem ohranili ta židovska grobišča v številnih državah in tako bomo uh, um, v ta grobišče, pa ohranja teh vključene tudi lokalne skupnosti. Zakaj je to pomembno pri tem evropskem letu? Ta grobišča so um, ravno vprašanje, ki nas druži v Evropi, to je del naše skupne evropske zgodbe, prav zato moramo ohraniti te kulturne spomenike in najbližja. Um, s tem, da ohranimo preteklost, lahko tudi poskrbimo za boljšo prihodnost in tako bo to usmeritev za naša vsakodnevna življenja. Uh, takšna usmeritev pristopi tudi ključem pri delu Evropskega parlamenta, ki pripravlja inovativne poslovne modele v Evropi. 40 odstotkov vse kulturne dediščine v Evropi je v zasebnih eh, rokah in ti zasebni akteri igrajo tudi zelo bistveno vlogo kajti zagotavljajo trajnostno prihodnost za različne hiše, kulturne dediščine in tako lahko sedaj vidimo, kakšno je bilo življenje naših prednikov in kaj smo naredili do sedaj, kakšen je bil napredek družbe. Gospod in gospodje, Evropsko leto kulturne dediščine se bo sedaj čez par tednov izteklo, ampak bomo zagotovili to, da bo kulturna dediščina še vedno v spredju na um, vrhu Evropske politične agende. Maja sem predstavil predlog za novo Evropsko agendo za kulturo. Ključ pri tem je to, da priznamo pomembno vlogo kulture in pa kulturne zlikosti, tako da bo Evropa bolj kulturno povezana in pa gospodarsko konkurenčna. In tako lahko pridemo do močnejših vezi z našimi partnerji po celotnem svetu. Ključni stebr te agende je akcijski načrt za kulturno dediščino in to bom predstavil 7. decembra. Uh, ob uradnem zaprtju, um, zaključku Evropskega leta kulturne dediščine na Dunaju. To bo uh, politična dediščina tega Evropskega leta in tudi načrt za prihodnje delo pri ohranju kulturne dediščine Evrope. Sedaj smo sprejeli določene ukrepe. Evropska komisija je že marsikaj naredila v tem letu in sicer v skladu z um, načeli trajnosti, ohranjanja in pa inovativnosti te pa zaščite. Tukaj bomo pokrili na različne teme, prostovoljce v Evropi, potem dostopnost kulturne dediščine, ter pa dejavnosti za to, da se bojimo proti nezakoniti trgovini za kulturnimi predmeti. Inovativnost in znanost bo sta tudi v spredju. Akcijski načrt je lahko tudi navdih za regije ter pa mesta v Evropi, kot tudi za organizacije kulturne dediščine ter pa za omrežja, ki razvijajo svoje ukrepe glede kulturne dediščine. Politika bo močna samo z zadosti finančnimi sredstvi. In zato Evropska komisija predlaga, da zvišamo proračun za ustvarjeno Evropo na 1,85 um, um, milijarde evrov v um, naslednjem proračunskem obdobju. Sedaj še poteka pogajanja v proračunskem okviru in uh, kot vedno so ta pogajanja vedno polno izzivov. In sedaj je še pravi trenutek za nas, eh, za nas, ki verjamemo v kulturno dedičino, potrebujemo bolj vključujočo Evropo, moramo se potruditi skupaj in um, torej z prepričljivimi argumenti dosežemo ta višji proračun. Pripričan sem, da nam bo uspelo in se veselim odličnega sodelovanja ter upam, da se vidimo na Dunaju ob zaključni slovesnosti. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod komisar in lahko se samo pridružim vašim besedam. Naj izkoristim to priložnost tudi zato, da se vsem prisrčno zahvalim. Hvala za vašo aktivno udeležbo ta dan in pol na tem srečanju v Evropskem parlamentu. Hvala tudi za to, da prispevate k temu, da bo Evropsko leto kulturne deliščine imelo moč in vpliv tudi po koncu letošnjega leta. To mislim, da je eh, pomembno, če hočemo to pomembno kulturno-politično pobudo ohraniti na evropski in nacionalnih ravneh. Da ne bom predolga, s tem končujem današnjo sejo. <clears throat> Vse predstavnike in predstavnice nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta, in uh, povabljene deležnike vabim k, na koktejl v braserijo Jan, to je eno nadstropje nižje od, tuk, od tukaj. Uh, tam se da še poglobiti kakšne uh, izmenjave mnen. Hvala, da ste bili danes tukaj in včeraj tukaj. Hvala tudi tolmačem, ki so nam bili ob strani tako kot običajno. In še zadnja informacija. Gradivo in informacije, študije, brošure boste našli pri izhodu iz te dvorane. In še zadnje, vsi udeleženci se bomo sedaj zbrali tukaj za uh, družinsko fotografijo. Torej, vsi pridite naprej, da se bomo fotografirali. Še enkrat hvala. Eh, člane in članice odbora za kulturo Evropskega parlamenta pa bom danes popovdne ponovno srečala.